Good afternoon, colleagues. Um, we begin this afternoon. Lepo zdrav, kolegi in kolegice. Začeli bomo z današnjim sestankom s prijetjem dnevnega reda in pa še nekaj kratkih najav imam, preden se lotimo javne predstavitve. Prva točka na dnevnem redu, torej sprijetje dnevnega reda in sam bi predlagal, da dodamo točko 18a za jutrišnjo zasedanje in sicer bo to prednostno vprašanje zapisni odgovor komisiji. Eh, z, gre za vprašanje eh, Sofi Infeld v zvezi z zaščito zasebnosti in Jahujem eh, eh, in sicer v zvezi s skeniranjem elektronskih sporočil. Če nihče ne nasprotuje tej spremembi, potem lahko dnevni red s to spremembo sprememo. Potem jezikovni režim. Nažalost, danščine, malteščine in irščine danes nimamo na voljo in pa eh, lahko vam podam še nekatera priporočila koordinatorjev eh, skladno s členom 205. Eh, gospod Parijos e ELS je bil imenovan za poročevalca za poročilo o izvedbi eh, direktive o minimalnih standardih glede pravice in pomoči žrtvam kaznjivih dejanj. In pa imamo tudi pripravljalca mnenja. Gospod Moni iz ELS je pripravljalec mnenja v zvezi s poročilom odbora ITRE o evropski pobudi za oblake. Oh um, Tako. In pa še ena najava. Eh, Naj vas opomnim, da imamo jutri elektronsko glasovanje ob 11.45, tako da vas vse opominjam, da prinesete svoje volilne kartice. Gospa Gomeš, hvala predsedujoči. Rada bi ponovila, kar sem vam včeraj napisala in želela bi, da tudi člani to vedo. Prosila sem eh, predsedniku sprošno, da bi imeli eh, javno predstavitev ali pa vsaj možnost, da slišimo pojasnila komisije v zvezi z izjavami komisarja Oettingerja, ki so bile rasistične, homofobne, eh, prezirljive do žensk in mislim, da so to vrstne izjave povsem nespremljive za komisarja. Poleg tega gre za komisarja, ki je pred nedavnim prijel dodatne pristojnosti in naj bi ga imenovali celo za podpredsednika komisije. Ne morem si predstavljati, da bi se to zgodilo brez ustreznega zaslišanja oziroma predstavitve v naši parlamentu, ampak v vsakem primeru mislim, da bi morali zahtevati vsaj pojasnilo strani komisije v zvezi s temi izjavami gospoda Oettingerja in želim, da eh, člani vedo, da si prizadevamo za to in da vas podprejo pri prizadevanjih, da dobimo pojasnila komisije. Najlepša hvala, gospod Gomes, če ni drugih zadev, potem se lahko odzovem na to. To, kar ste povedali, eh, ste mi res poslali v pisni obliki vi in še eh, en drug kolega. In povezal se bom s koordinatorji in sklenili bomo, kako bi parlament oziroma naš odbor lahko se odzval na to problematiko. Tako, s to postopkovno zadevo pa lahko zdaj eh, zaključimo uvodni del in se lotimo naše javne predstavitve o modri karti. Pozdravimo naše goste, ki se jim zahvaljujem, da so danes z nami tu. najprej pa kratek uvod. Sem v neobičajnem položaju, ker vodim eh, to predstavitev, sem pa tudi poročevalec, tako da vas eh, prosim za nekaj eh, potrpljenja, kajti sam bom seveda podal tudi v, tako uvod kot eh, pozdravni nagovor gostom. Kolegi in kolegice, dragi gostje, veselje mi je, da vas lahko eh, pozdravim na tej javni predstavitvi. Eh, Modri, modra karta, kot veste, je zelo uh, občutljiva, ravno tako kot revizija te zakonodaje, kajti zakonito priseljevanje je na dnevnem redu našega odbora že od Lizbonske pogodbe in to je vprašanje, ki ga naš odbor jemlja zelo resno. Uh, Ta predstavitev se bo osredotočila na ključna vprašanja v okviru te revizije, predstavljen bo tudi širši kontekst in veseli me, da je z nami vrsta strokovnjakov, ki bodo obvestili eh, kolege in kolegice in eh, nam pomagali na ta način pri reviziji modre karte. Zakonodajni predlog eh, bo nadomestil direktivo iz leta 2009, ki je trenutno v veljavi in gre za zelo pomemben predlog, kajti zavedamo se, da se trenutno modra karta ne uporablja ravno pogosto, da to ni eh, kakšna zgodba o uspehu in revizija je pomembna, ker smo pravotno s tem instrumentom želeli pri, pritegniti eh, visoko kvalificirane delavce z vsega sveta, da bi s tem uh, omilili pomankanje delovne sile, s tem naj bi okrepili konkurenčnost in se odzvali na demografske spremembe in staranje naše celine. Poleg specifičnih ciljev pa je potrebno pripomniti tudi, da je modra karta trenutno edini dokument, o katerem se pogajamo oziroma s katerim se ukvarjamo na področju zakonitega preseljevanja. V zadnjih letih smo se predvsem ukvarjali z nujnimi razmerami v povezavi s begunsko krizo, nismo pa veliko razmišljali o dolgoročnih rešitvah, ki so ključne za razvoj novih zakonitih možnosti priseljevanja. In ravno zato je revizija modre karte zelo pomembna za naš odbor in pomembno je, da nam uspe najti pravo rešitev. Ta novi predlog je eh, prvi odraz nove politike. Komisija je sprijela agendo za priseljevanje in eh, eden od pomembnih stebrov je tudi boljše upravljanje s priseljevanjem. Tu Eh, gre tudi za eh, glavni zakonodajni predlog iz eh, te agende in zakonito priseljevanje je tudi pomemben sestavni del celostnega pristopa parlamenta do priseljevanja, kot je bilo zapisano tudi v lanski resoluciji, ki je bila sprejeti na podlagi poročila. Tako da modro karto vidimo v kontekstu tega celostnega pristopa. Z današnjo predstavitvijo poskušamo eh, najti načine, kako eh, odpraviti slabosti scheme iz leta 2009. Želimo pa tudi širše razmišljati o evropski politiki priseljevanja in tu seveda tesno sodelujemo z odborom za, eh, za poslovanje in odborom za socialne zadeve. Eh, Kot je bilo zapisano tudi v poročilu komisije iz leta 2014, se režim modre karte iz leta 2009 ni izkazal pre, za pretirano uspešnega in tega se moramo zavedati. Ali bo novi predlagani sistem boljši? To je vprašanje, s katerim se bomo ustvarjali danes. Kot pročevalec za ta dosje se seveda eh, veselim prispevkov naših gostov v zvezi s temi vprašanji. Sem v fazi priprave poročila Eh, trenutno še eh, tečejo pogovori tudi z odbori, s katerimi si delimo pristojnost. In uh, končno različico bom predstavil odbor 8. decembra, spogajanje pa naj bi začeli prihodnjo pomlad. Danes bomo najprej izvedli kritično oceno predloga, pri tem nam bodo pomagali predstavniki OECD, Evropske komisije ter uh, akademiki. Uh, Želimo pa tudi preučiti kontekst, oceniti potrebe, eh, kar zadeva zakonodajo in morebitni učinek predlaganih ukrepov. Potem pa bomo pogledali še nekaj nacionalnih situacij, zato da bi preverili, v kolikšni meri lahko nova modra karta prinese koristi. Kajti eden od ključnih elementov predloga je, da se odpravi usporedne nacionalne scheme, s katerimi države poskušajo pritegniti visoko sposobljene delavce. In s tem bi želeli uh, okrepiti dodano vrednost za Evropsko unijo in videli bomo, ali je to mogoče v primerjavi z, z eh, sistemi nacionalnih držav. Uh, Poleg tega je pomembno tudi eh, ugotoviti, kakšne izboljšave bo to prineslo v primerjavi s trenutnimi režimi na eh, nacionalni ravni. Zaključili pa bomo z eh, globalnim komentarjem Mednarodne organizacije za priseljevanje, ki bo eh, obravnavala tudi širši kontekst priseljevanja. Torej, to je kratek pregled tega, česar se bomo lotili danes. Veselim se prispevkov uh, naših gostov, pa tudi kolegov in kolegic. Samo kratko, kar zadeva postopek. Na koncu vsakega kroga govornikov bo možno zastaviti vprašanja in prisluhniti odgovorom. Poleg tega pa se ta predstavitev tudi prenaša po spletu in uh, vse prispevke bomo posneli. Tako, Zdaj pa bomo kar začeli s prvo skupno predstavitvijo dveh gostujočih govornikov. Gre za eh, predstavitev raziskovalnega projekta eh, OECD in Evropske komisije. Eh, pre, gre za pregled eh, politike dela in priseljevanja. In pozdravljam Žona Kristofa Dumona, ki je vodja oddelka, in pa Jonatana Šalopa, ki je politični analitik, oba pa prihajata z oddelka za mednarodno priseljevanje z OECD. Skupaj bosta predstavila eh, raziskovalni projekt, ki je bil izveden v sodelovanju z Evropsko komisijo. Gre za študijo o zaposlovanju delavcev priseljencev in priseljencev Eh, rezultate te študije je tudi komisija upoštevala pri pripravi predloga za modro karto. Poleg tega je študija na voljo tudi na spletni strani naše predstavitve. Tako, zdaj pa kar dajem besedo našim strokovnjakoma. 15 minut imate na voljo, kar izvolite. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav in lep dan vsem. Eh, z veseljem bom z vami delil glavne ugotovitve te študije, ki smo jo izvedli skupaj z Evropsko komisijo. In eh, gre pravzaprav za eh, študijo, ki je obravnavala širše področje kot zgolj modro karto, tako da bomo podali tudi eh, nekoliko eh, bolj celostne poglede glede tega, kako se Evropa sooča s pomankanjem usposobljene delovne sile. Ključno vprašanje, na katero se bom os bova osredotočila, je eh, Eh, so naslednja. Ali Evropska unija lahko pritegne usposobljene delavce? Kdo želi priti v Evropsko unijo in kaj je mogoče storiti na ravni Evropske unije za to, da bi bila ta bolj privlačna za usposobljene delavce? In pa še tri ključna sporočila. Kot vidite, Evropska unija boksa v nižji kategoriji, eh, kot bi morala, kar zadeva globalno konkurenco za delavce. Dodano vrednost evropskih politik je mogoče izboljšati eh, tudi z revizijo modre karte in eh, podrobno bova podala tudi priporočila na tem področju, ampak eh, po najnem mnenju je potreben globalen pristop, tako kar zadeva privlačnost, kot tudi kar zadeva dolgoročno zadržanje teh delavcev. Prva informacija, ki jo vam jo želim predstaviti, je, da Evrops, Evropska unija, morda vas to preseneča, eh, spremlja vsako leto toliko eh, stalnih priseljencev kot ZDA. Eh, čeprav so ZDA večje, je delež v celotnem prebivalstvu primerljiv in vidite pa, da je ta delež v Evropi bistveno manjši kot v Avstraliji ali Kanadi. Naslednja ja, prosojnica, kar zadeva vprašanje, koga Evropska unija uspe pritegniti. Kot vidite, gre eh, v večini za nizkosposobljene delavce eden, eno tretjino predstavljajo delavci, ki imajo visokošolsko izobrazbo. In uh, eh, više, ko so izobraženi, manj verjetno je, da bodo ti delavci ostali v Evropski uniji. Ampak, če zdaj pogledamo ne samo dejansko priseljevanje, ampak namene priseljencev, če ljudi vprašate, če so se pripravljeni odseliti v tujino, kam bi želeli oditi in vidite približno enake ugotovitve z nekoliko manjšimi razlikami. 40 eh, odstotkov nizko izobraženih bi šlo v Evropsko unijo, 37 in 37 odstotkov više eh, izobraženih. In eh, razveseljivo je, da bi izmed, med visoko izobraženimi več ljudi izbralo Evropsko unijo kot ZDA. In vprašanje je, zakaj jih le 32 odstotkov dejansko pride. Če podrobneje pogledamo države izvora, je Evropska unija najbolj priljubljena destinacija za evropejce, kar ni presenetljivo, in eh, tudi za visoko izobražene prisiljence iz podsaharske Afrike. Približno 45 odstotkov eh, ljudi iz Evrope, izven Evropske unije, bi želelo priti v Evropsko unijo. To je tretji največji delež, ki ga vidite na tem grafu. Področje, kjer gre Evropski uniji kar dobro, je eh, to, da je privlačna za tuje študente. Skoraj milijon, približno 900 tisoč mednarodnih študentov iz tretjih držav je bilo v Evropski uniji leta 2012. Ampak, eh, kot vidite, eh, In kot vidite, smo leta 2003 dejansko prehiteli ZDA, torej zelo privlačna je Evropska unija za uh, Eh, tuje študente, eh, žal pa jih le nizek delež ostane, približno 15 odstotkov, kar je predvsem manj kot 35 odstotkov, kar velja za Kanado, ZDA in Avstralijo. Potem nadalje, če vprašate delodajalce, eh, kakšne so največje težave, vidite na, tem, na tej prosojnici številke iz poročila o konkurenčnosti, da države, ki uporabljajo eh, modri, eh, modro karto, velja za manj privlačne eh, kot druge države OECD. So manj privlačne in teže pritegnejo ljudi in jih še teže zadržijo. V tem kontekstu, kakšna je potem vloga priseljevanja delavcev? vedno manj je manevrskega prostora, da bi kaj spremenili z nacionalnimi politikami. Večina držav OECD se zato odloča za eh, politike, s katerimi zagot, si zagotavljajo najboljše in najpametnejše, kot temu pravijo, best and brightest. Ponujajo eh, privlačne pakete, ki omogočajo, da eh, v državo pridejo tudi zakonski partnerji, naprimer In to pomeni, da lahko eh, posamezniki sprejemajo odločitve, ki niso toliko odvisne od mednarodnih politik. Sodelovanje in usklajevanje med državami pa lahko prinese dodano vrednost. Zlasti z vidika eh, velikosti, eh, tu ima Evropska unija nedvomno prednost, potem je tu raznolikost Tudi tu ima Evropska unija precejšno prednost. Potem je tu ekonomija obsega, ki se ponuja, če države sodelujejo. In potem je tu še prepoznavnost. Tako, kje torej lahko eh, eh, veliko dosežemo z evropskimi politikami, zato da bi okrepili konkurenčnost, eh, kar zadeva politike. Tako, zdaj pa predajam besedo še kolegiju, ki bo predstavil eh, bolj podrobna priporočila in eh, na zadnji prestolnici vam lahko predstavim še različne eh, procese na področju izvajanja direktiv. Vidite, da so stvari predvsej razdrobljene, obstaja vrsta različnih rešitev in Evropska unija je dosegla eh, enotnost standardov na številnih področjih, ampak trenutno so, kar zadeva usposobljene delavce nacionalne scheme, še vedno bolj privlačne. Zdaj pa bom kolegi predal besedo, da pove, kaj lahko ukrenemo glede tega. Ja, to je velik izziv. Imamo kar nekaj priporočil v eh, naši publikaciji. Eh, nanaša se, nanašajo pa se na vrsto vidikov upravljanja s preseljevanjem. Nasplošno rečeno, eh, tu ne gre samo za vprašanje dovoljenja. Dovoljenje ni edino, kar pritegne nekoga, da pride delati v drugo državo. Torej, ne gre samo za to, eh, kakšni so eh, pogoji za pridobitev dovoljenja, ampak je pa to eden od odločilnih dejavnikov. Torej, kako uspešna je bila modra karta? Približno 10 tisoč ljudi bi moralo dobiti modro karto ob vstopu v Evropsko unijo po sedanjih pogojih. Dejanska številka pa je pol manjša. Ljudje so, si, eh, so spremenili status, pridobili druga dovoljenja, naprimer. In če to primerjamo z ZDA, Avstralijo ali Kanado, te države spremejo letno približno 60 tisoč visoko sposobljenih priseljencev, torej številke so precej nižje. Kaj torej lahko ukrenemo? Kot rečeno, glavno, glavno vprašanje ni samo dovolje, dovoljenje, ampak je potrebno celostno pogledati na to, kako bi lahko bolje upravljali eh, s priseljevanjem. Ne bom se spuščal v podrobnosti vseh točk, ampak vendarle imamo nekaj priporočil glede tega, kako izboljšati splošni okvir za priseljevanje delavcev, kako izboljšati priznavanje kvalifikacij, prenosljivost, naprimer znotraj Evropske unije, kako okrepiti podatkovne baze za iskanje eh, delavcev, kako povezati. Eh, te baze tudi z kanali zakonitega priseljevanja, naprimer. Eh, kar pa zadeva eh, same prošnje, imamo standardne obrazce za šengenske vizume in ni razloga, da ne bi imeli enakih ali sorodnih obrazcev tudi za modro karto. Poleg tega pa je potrebno tudi okrepiti eh, osrednji protokol, eh, preden se odločanje prenese na posamezno državo. Eh, In pa potem je tu še dejstvo, da je potrebno zagotoviti bolj prožen eh, regulatorni okvir, ki se bo hitro lahko prilagajal gospodarskim spremembam. Naslednje vprašanje je prepoznavnost. Kako zagotoviti, da bo Evropska unija prepoznavna kot destinacija? Uh, Eh, da bodo ljudje vedeli za možnost eh, zakonitega priseljevanja. Veliko načinov je, kako bi lahko dosegli izboljšave na tem področju. Nekaj točk sem že omenil. Eh, dodatno lahko bi tu razmišljamo o določenih dovoljenjih, ki dajo posebne pravice, naprimer prednostno prestopanje meje. Na ta način lahko bi tudi ustvarili kanale za prehajanje med posameznimi vrstami dovoljen. Eh, no, eh, modra karta ni bila najbolje sprejeta, ker niti delodajalci, niti delavci niso videli bistvenih koristi modre karte v primerjavi z nacionalnimi schemami. Vprašanje je torej, kako zagotoviti, da bo celoten svežen bolj eh, učinkovit gre za to, kako eh, eh, ponuditi več možnosti za mobilnost in eh, kako torej dovoljenje v eni državi nekako enostavno pretvoriti v dovoljenje tudi v sosednji državi. Specifično, kar zadeva modro karto, smo obravnavali vprašanje spodnje meje plač in na edini prosovnici tu vidite, kako težko je dobiti modro karto v posameznih državah. Stolpci vidijo, kolikšen delež visoko izobraženega prebivalstva, torej celotne, eh, celotnega visoko izobraženega delovnega prebivalstva, že eh, zasluži več, kot je nacionalni prak za modro karto. In tu vidite, da so razhajanja zelo velika in da je v nekaterih državah zelo, zelo težko biti upravičen do modre karte. Eh, v nekaterih državah pa je vse skupaj precej enostavno. Rdeče, rdeče stolpci so tiste države, ki ne uporabljajo modre karte in eh, vidite, da je eh, tam vse skupaj bolj enostavno. Eh, lahko vam, eh, nisem navedel drugih držav, ampak lahko vam navedem primer, naprimer eh, v ZDA. Tri četrtine ljudi zasluži več, kot je prak za pridobitev modre, eh, oziroma nekakega ekvivalenta modre karte. Eh, E, to je seveda zelo pomembno, predvsem za mlade, ki prihajajo ali šele vstopajo na trg dela in te imajo dodatno težavo pri izpolnjevanju pogojev za modro karto. Torej, tudi če bi znižali pregove in s tem omogočili, da bi bila uh, modra karta bolj dostopna, bi že samo eh, s tem povečali število na nekje 40 ali 50 tisoč ljudi na leto. Torej, to ni bistvena izboljšava, ampak eh, predvsej bi se približali temu, kar poznajo druge države. Potem dodatna težava pri uh, modri karti, uh, uh, je, poleg praga plač, so druge uh, ovire, naprimer čakalno obdobje in uh, dolžina trajanja pogodbe o zaposlitvi. Potem so tu še eh, testi trga dela, zaradi česar se delavci pogosto odločijo za druge možnosti. Potem je tu še vprašanje hitrega dostopa do dolgoročnega dovoljenja za prebivanje. Eh, do tega je lahko priti kot do eh, modre karte, tako da tudi tisti, ki imajo modro karto, pogosto uh, izstopijo iz te scheme. In pa seveda je tu velika ovira še prepoznavanje oziroma priznavanje kvalifikacij in tu bi morali imeti nekakšen postopek predhodne, predhodnega priznavanja, uh, kar pomeni, da če nekdo ponudi določeno delovno mesto, so vse ostale eh, upravne zahteve že izpolnjene in lahko postopek hitro steče. Naša publikacija obsega nekaj sto strani, tam najdete precej več priporočil glede celotnega sistema, ampak to je tisto, kar sem želel danes izpostaviti. Hvala. Najlepša hvala. Prepričan sem, da imate veliko vprašanj. Vprašanje bom zastavili na koncu. Sedaj bomo dali besedo Lauri Korado, ki je vodja enote generalnega direktora za migracije in notranje zadeve. Laura je pripravila ta predlog, veliko tuk, eh, nas je tukaj, ki se ukvarjamo s to zadevo, pršalce v senci, pršalce, torej pripravila bo dodano vredno za Evropsko unijo tega predloga. Laura, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala kolegom z OECD-ja za predstavitev študija, ki so jo opravljali skupaj z nami o politiki zaposlovitvenih migracij in zauzema območje, ki je dosti širše od visoko kvalificiranih delavcev in uh, modre karte, je pa zelo koristna za oceno uh, in analizo. Naš predlog temelji tudi na tej analizi. Želela sem se osredotočiti na ključna vprašanja, ki so bolj sporna, o katerih eh, smo se že pogovarjali, smo razpravljali, ki, zaradi katerih se je porodilo veliko vprašanj tukaj v parlamentu in tudi pri zunanih zainteresiranih stranih želimo doseči, da bi ta modra karta postala dosti bolj vključujoča, dosti bolj privlačna, da bi s tem pritegnili večje število visoko kvalificiranih delavcev. Slišali smo od kolega v OECD, OECD, da ima ZDA dosti več moči pritegnitve, vendar pa ima Evropska unija še večji potencial v primerjavi ZDA, da pritegne visoko kvalificirane delavcev. Seveda, če bi bili pogoji tukaj bolj privlačni. Dovoljenja so samo eden od pogojev. Še nekaj o plačah. Jonathan je zelo jasno povedal, da imamo sedanji prak v modri karti, ki je zelo visok, Ta prag je bil umetno zastavljen, če si pogledate realnost in prage, pragove v nacionalnih schemah za visoko kvalificirane delavce, vidite, da so pragovi dosti nižji. Zato smo to znižali od 1 do 1,6 točk. To je minimum za države članice v tem obsegu in razponu. Ne gre za evropsko raven. Prišlo je do veliko nesporazumov glede tega. Države članice so znižale ta prak na podlagi svojih lastnih bruto plač, poprečnih bruto plač. Minimum pa mora biti znotraj tega razpona, kar seveda ne pomeni, da plača ne more biti višja. To je samo minimum, ki smo ga predlagali. Seveda je tukaj treba pogledati kolektivne pogodbe, um, delovno pravo, treba je zagotoviti enako obravnavo za določene službe, pa so plače seveda lahko više, če je to v skladi z veljavno zakonodajo in s kolektivnimi pogoji, pogodbami. S tem želimo preprečiti pojavljanje nesporazumov glede teh omejitev. Razpon smo povečali, povečali smo tudi prožnost eh, za države članice. To je treba povdariti. Glede mladih diplomirancev in glede tega, da nima dostopa do modre karte, tudi za njih smo znižali to mejo in eh, zahteve in pogoje, zato smo sprostili tudi del za študente, za mlade raziskovalce in povečali tudi obdobje na 9 mesecev, zato da, lah, da lahko opravijo svoje delo, raziskovalno delo in tudi olajšali pogoje za dostop do modre karte. Imamo tudi hitrejše postopke, države članice lahko zagotovijo um, hitrejši postopek za določene zaposlovalce. Torej, toliko o prožnosti in o vključevanju. Kar pa tudi pomeni, da smo usporedno želeli doseči tudi ve večjo stopno harmoniziranosti in pa evropsko schemo kot tudi dodano vrednost. Danes bomo razpravljali o nacionalnih schemah v primerjavi z eh, evropskim modrim, evropsko modro karto. S tem predlogom ne bomo odpravili nacionalnih schem za zaposlitvene migracije. Želimo imeti podobne scheme za podobno kategorijo delavcev. Če sedaj menimo, da je modra karta preveč omejujoča in da zato potrebujemo nacionalno schemo, je naš predlog cilj v komisiji to, da ta modra karta postane bolj privlačna in bolj fleksibilna, da lahko modro karto uporabijo visoko kvalificirani delavci in to z modro karto. Pregledali smo nacionalne scheme in skušali prevzeti dobre elemente iz teh nacionalnih schem. S tem bi dosegli večjo prožnost za države članice in istočasno pa bi dosegli tudi večjo stopno harmonizacije na evropski ravni, kar so povedali in povdarili tudi naši kolegi, kajti Evropska unija pomeni tudi večjo dodano vrednost, kar pomeni tudi zagotavljanje evropske znamke in razširjeno pozna, poznavanja te znamke. Želimo povečati tudi notranjo mobilnost nacionalne scheme tega ne morejo jamčiti in ta element je zelo pomemben in zauzema zelo pomembno mesto v našem predlogu. In Preuzeli smo tudi določene elemente iz direktive o mobilnosti znotraj določenih podjetij, mobilnosti študentov in zato menimo, da mora modra karta biti tudi mobilna, da lahko nekdo dobi dostop do zaposlitvene pogodbe v drugi državi članici. Zato upamo, da bodo te scheme ohranile to velikopoteznost in ta velikopotezni značaj znotraj naše scheme. Želimo harmonizirati to schemo, da dosežemo evropsko raven zagotoviti, želimo večjo fleksibilnost, več manevrskega prostora na nacionalnih ravneh, kjer je to potrebno, zato da resnično pritegnemo visoko kvalificirane delavce v Evropsko unijo. Dati moramo določene pravice, zato da ta schema postane privlačna. Omenila sem tudi mobilnost. Istočasno pa s tem olajšamo dostop do dolgotrajnega prebivanja v večji miri, kot je bilo to do sedaj. S tem bomo pri, lahko privlačili več visoko kvalificiranih delavcev, zagotovimo združevanje družin za visoko kvalificirane delavce, olajšali smo tudi dostop za samo zaposlene. Obsega seveda nismo razširili za samo zaposlene, vendar pa imamo določene določbe, kjer lahko zagotovimo lajšamo tudi razvijanje določenih dejavnosti za samo zaposlene. Omenila sem že obseg. Zelo pomembna sprememba v področju uprave je, da zagotavljamo nacionalno zaščito. To je bilo sedaj izključeno, vendar pa menimo, da je pomembno, da damo možnost eh, mednarodne zaščite za uporabnike modre kartone, da lahko dobijo dostop v države članice, kjer imajo takšno zaščito in tudi v drugih državah članice. Največja prednost je, da dosežemo eh, notranjo mobilnost v Evropski uniji. Do sedaj to ni bilo mogoče. Visoko kvalificirani imigranti morajo imeti možnost za to, da zaprosijo za modro karto in da lahko koristijo tudi notranjo mobilnost, ki jo ta modra karta omogoča. Za zaključek naj povem, da tako kot je dejal že predsednik, je to edini predlog o zakonitem priseljevanju, ki ga imamo na mizi, na katerem delamo. Upam, da bomo spomladi leta 2017 lahko začeli s pogajanji z Evropskim parlamentom kot tudi svetom. Želeli bi si doseči dogovora o veliko potezni schemi za visoko kvalificirane migrante delavce, migrante delavce v Evropski uniji. Sprožili smo tudi pregled realnega stanja na področju zakonitega priseljevanja. To bo tudi dobra priložnost, da se s tem odborom pogovorimo o tem vprašanju. Naslednje leto delamo tudi na področju podjetnikov, da jih pritegnemo. V Evropsko unijo tudi na tem področju še delamo. preučimo tudi možnosti delovnih migracij na evropski ravni. Torej, raziskamo več različnih vidikov z področja zakonitega priseljevanja in veselim se že razprave z vami na tem področju. Najprej hvala. Hvala lepa. Prepričan sem, da bomo slišali veliko vprašanj na koncu tega sklopa. Zaprosili smo za študijo in raziskavo vrzeli pri zakonitih migracijah. Študija bo na voljo kolegom, še posebej poročevalcem v Senci, kot tudi vsem poslancem v naslednjih dneh. Sedaj bomo dali besedo Avtorju te študije profesorju Ivanu Martinu z Centra za migracijske politike pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firenca. Predstavil nam bo študijo, analizo, ki so jo opravili. Profesor Martin, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, govoril bom po špansko. Glede na to, da smo v Evropskem parlamentu, ki je sedež zakonodaje in spremene zakonodaje v Evropski uniji in kjer se sprejemajo vsi zakonodajni postopki, da se sprejme predlog revizije modre karte v Evropskem. Reforma bila že naznanjena v programu Junckerja novembra leta 2014. Vključil jo je kot najpomembnejši ukrep v svežnju za zakonito priseljevanje, področju zakonitega priseljevanja leta 2015. Spomladi leta 2017 eh, upamo, da bo prišlo do pogajanj. Želimo si, da bi do konca leta 2017 na, na začetku 2018 dobili prehodno obdobje in leta 2020-2021 pa bi ta direktiva potem stopila v veljavo. Če bo vse šlo tako, kot je načrtovano, bomo porabili pet let za to, da bomo dobili evropski režim za, za poslovanje visoko kvalificiranih migrantov. Torej, kot prvo naj povem, da je ta zakonodajni postopek prilagojen potrebam evropskega trga in zaposlitvenega trga v Evropski uniji. To je prvo vprašanje. V Centru za migracijske politike smo objavili raziskovalni članek, študijo za odbor Libe in Hrvatske za druge evropske inštitucije o vrzelih evropske politike o zakonitih migracijah. Pregledali smo tudi predloge zakonodaje z junija 2016. V tako imenovanem svežnju o zakonitih migracijah z junija 2016. Torej, opravili smo kritično analizo vsebine predloga Evropske komisije, še posebej, ko gre za revizijo direktive o modri karti in tudi, ko gre za načrt za integracijo priseljencev. Želeli smo torej analizirati vrzeli, ki obstajajo v tej svežni, s tem, da identificiramo vrzeli, vrzel med potrebami zaposlitvenega trga v Evropski uniji in med politikami, ki jih sprejemajo evropske inštitucije in pa države članice. Želimo razložiti v naši študiji ta odstopanja, pogoje, ki pogojujejo različne predloge, ki jih pripravlja Evropska unija, kar je seveda treba upoštevati, zato da resnično pravimo eh, lahko oceno. In še za konec, kar je zadnji del moje predstavitve in to je pregled zdravstvenega stanja evropskih migracijskih politik. Torej, da pogledamo to vprašanje širše in ne samo na visoko kvalificirane delavce. Imam samo Torej, v moji predstavitvi imam dve prosojnici, ki vsebojejo vprašanja in točke, ki so zelo koristne ne samo za me in za našo študijo, ampak tudi služijo za referenco za nadaljne razprave. Mislim, da si moramo najprej ogledati cilje direktive o modri karti. In ti cilji so vključeni v delovnem načrtu Evropske komisije, da si pogledamo, kakšni so cilje, cilji glede priseljevanja državljanov tretjih držav in visoko kvalificiranih delavcev in da si pogledamo, kakšne so potrebe na trgu delovne sile in kakšno je pomankanje določene vrste delovne sile v Evropski uniji. Evropska komisija se je odzvala s predlogom o modri karti in pet let kasneje je sedaj Evropska komisija predlagala revizijo. Predlagana revizija Evropske komisije se odziva na večino vrzeli in pomakljivosti, ki smo jih identificirali v prejšnji direktivi o modri karti. Sam sodelujem v skupini ekspertov Generalnega direktorata za notranje zadeve in Džihom je opravil res odlično delo, da se odzove in da odgovori na tehnična vprašanja, ki so se pojavljala. Zato lahko z lahkoto povem in tako piše tudi v naši študiji, da gre za, za zelo drzen predlog, ker se odziva na najpomembnejše problematične totke, točke in to je, da se zniža strošek modre karte, da povečamo število pravic, ki jo imetniki modre karte dobijo, ki jih lahko koristijo. Ne bom se spuščal v podrobnosti kar lahko vidite na podrobnosti, kaj ti Laura Korado je to že zelo dobro predstavila. V predlogu revizije še vedno obstajajo vprašanja, ki so predmet razprav. Osredotočil se bom na dve vprašanji in to je, da nadomestimo nacionalne režime, nacionalne scheme na področju visoko kvalificiranih eh, delavcev migrantov z enim samim evropskim režimom. To bi bila najboljša rešitev. Glede na to, da si želimo okrepiti notranji enotni trg. Vendar pa se mi zdi, da ta predlog vsebuje kar nekaj tvegan. Ne moramo biti namreč prepričani, da bo nov predlog, če bo sprejet, resnično odgovoril in se odzval na realno potrebo po prožnosti glede tega, da pritegnemo visoko kvalificirane delovce. Torej, ne moremo biti prepričani, da se bo ta nova direktiva odzvala na te nove potrebe. Če ne bo ustrezno odgovorila, bomo s tem izgubili nacionalne režime. In tako bomo potrebovali še dodatnih pet let za schemo, ki ne bo delovala. Zato se mi zdi malce tvegano, da bi nadomestili nacionalne režime, ki so dosti bolj prožni za delovno migracijo, kjer izdajo dovoljenje v treh mesecih, če zato obstaja politični konsens. Tega s to direktivo ne bomo dobili in zato se mi zdi, da je to mm, zelo veliko tveganje, ki ga je treba upoštevati. če modri karton ne bo poskrbel za reševanje vseh potreb in vrzeli, bomo s tem zgubili nacionalne režime, ki so dosti bolj prožni, ki jih je lažje spremeniti in ki lahko zadovolijo specifične potrebe, česar z modri karti ne moremo storiti. Če želimo doseči več prožnosti, je treba upoštevati, da je bolje, da imamo več različnih režimov, ki med seboj tekujemo. In če bo modre, modra karta imela in resnično dokazala dodano vrednost, jo bodo podjetja tudi uporabljala, če ne ne. Torej, treba je dokazati, da bo modra karta resnično pozitivna. Modra karta mora ohraniti nujnost pogodbe o zaposlitvi. Zato, da bo modra karta resnično privlačna. Želimo si namreč pritegniti talentirane, visoko kvalificirane delavce. V resnici pa želimo pritegniti podjetja in delodajalce. Temeli namreč na tem, kaj potrebujejo delodajalci, zato da lahko resnično začnejo z iskanjem primernih delavcev na mednarodni ravni. delodajalci bi potrebovali sistem, s katerim bi lahko državljani tretjih držav dobili dostop do evropskega trga in da bi lahko koristili modro karto. Imamo še veliko več eh, tehničnih vidikov, ki sem jih tukaj navedel. Lahko bi razpravljali o pragu plačila, o o modelu priznanih delodajalcev, o zaupanju, kako bi lahko to, to začeli izvajati v praksi. V izmenjavi mnen lahko povemo kaj več o tem. In še zadnja prosojnica. Tukaj gremo še dlje in pogledamo na področje še širše. Torej, kako lahko analiziramo migracijsko politiko Evropske unije. Ugotovili smo namreč, da obstaja velika vrzel med tem, kaj ponujejo zakonodajalci in potrebami na trgu delovne sile. To seveda vpliva na naše trge in seveda vpliva na predlog revizije modre karte. Torej, modra kam, karta temelji na obstoječi politiki, ki že obstaja. Torej, analizirati smo želeli celotno politiko, istočasno pa uvesti določene izboljšave v politiki in na področju, ki že obstaja. Seveda, to zadeva zelo majhen delež zakonitega priseljevanja v Evropski uniji, kajti zakonito priseljevanje obsega dosti več kot samo visoko kvalificirane delavce. Lansko leto smo opravili študijo za Libe in ugotovili smo, da vse študijo in da vse mednarodni organizmi pravijo, da se moramo osredotočiti tudi na nekvalificirane delavce, ko gre za priseljence ne vemo, če bo politika sprejeta, če bo svet sprejel to revizijo direktive in kdaj bo direktiva sprejeta. Torej, zato potrebujemo še več časa. V tem kontekstu je zelo pomembno, da v prihodnih razpravah upoštevamo tudi omejitve. Omejitve s katerimi se sooča Evropska unija glede strukture, ko gre za politiko priseljevanja, kakšna je politika v državah članicah na področju priseljevanja, kajti določene države članice imajo drže, ki so zelo jasne, ki imajo zelo veliko vprašanj glede priseljenske politike, kar ni povezano z trgom za poslovanja. ta drža seveda omejuje manevrski prostor predloga Evropske unije istočasno pa moramo poskrbeti za to, da bo direktiva sprejeta. S pogodbami seveda dodelujemo določene pristojnosti, zaradi katerih ne moremo iti dlje kot od tega, kar smo že dosegli. Torej imamo eno samo dovoljenje za delo, to verjetno vsi poznamo, mi evropski državljani, kar pa ni seveda enako enotnemu režimu za poslovanja priseljencev. Torej, naši trgi so razdrobljeni in ta razdrobljenost seveda vpliva tudi na to, da evropski trg ni tako zelo privlačen za priseljence iz tretjih držav. Imamo pa tudi vprašanje jezikov. Visoko kvalificirani delavci zaslužijo v evropskih državah manj kot v ZDA, naprimer. Tam visoko kvalificirani delavci zaslužijo dosti več kot v socialnih državah v, Evro v Evropski uniji, kar seveda pomeni, da Evropska unija postane manj privlačna za visoko kvalificirane priseljence. Tudi to je treba upoštevati. Torej, poleg reforme direktive o modri karti moramo premisliti tudi o tem, kakšna je politika na evropski ravni glede tega, kako bi lahko zagotovili politiko za poslovanje na evropski ravni, kako bi lahko v to politiko vključili nacionalne režime. In tukaj se pojavljajo pomembna vprašanja. Prvo je, potrebujemo en sam evropski režim za zaposlovanje priseljencev, to vprašanje še ni rešeno in to je predpogoj za celotno razpravo, tudi ko gre za modro karto. Zato bi sedaj v tem trku morali že razmišljati in razpravljati o tem. In drugo vprašanje, gre za gospodarsko vprašanje. Sedaj dajemo do, dovoljenje za dostop do dovoljenja za delo. Ne damo dostopa do trga delovne sile in da bi lahko imeli dostop do trga in poiskali delodajalca, kar bi bilo seveda dosti bolje za delovanje trgo. S takšno politiko bi lahko pritegnili visoko kvalificirane delavce in zadostili potrebam našega trga. In še tretje vprašanje. Če želimo migracijsko politiko za visoko kvalificirane delavce, ki bo bolj prožna ali želimo samo malce fleksibilizirati že dovolj zelo omejujočo politiko. Če primer, primerjate režime visoko kvalificiranih delavcev v Avstraliji, Novi Zelandiji, v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji, vidite, da je režim v Evropski uniji dosti bolj omejujoč. Tudi to je treba rešiti. In s tem bom zaključil. Če imamo zakonodajni okvir v Evropski uniji, bi resnično lahko poskrbeli za dovolj veliko prožnost, da bi s tem zadostili potrebam na trgu. Najlepša hvala. Hvala lepa, profesor Matija. In še zadnja predstavitev. Katrin Eisel iz uh, preiskovalnega centrovskega parlamenta. Pripravili so kratko analizo ocene učinka komisije k temu zakonodajnemu predlogu. Pet minut časa imate torej na voljo, eh, saj imajo poslanci to študijo že v svojem gradivu. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala tudi za današnje vabilo, da s vami lahko delim glavne ugotovitve prvotne eh, presoje, ki smo jo opravili Eh, oceni učinke Evropske komisije o spremembi oziroma predlogu spremembe direktive o modri kartici. V oceni učinka je prevladujoče mnenje, da je potrebno prevetriti obstoječo schemo modre kartice. Opredeljuje probleme in pa gonilne sile, ki stojijo za obstoječo direktivo in le te povezuje z cilji in političnimi možnostmi, ki jih ponuja in zahteva jo smernice za boljšo zakonodajo. Tu obravnavamo več scenarijev, tudi nezakonodajni scenarij. Vsi predlagani scenariji se ne zdijo izvedljivi iz razlogov vezanih na načelo subsidijarnosti, pa vendar komisija tu dejansko poskuša identificirati rešitve k identificiranim problemom. Ocene učinka identificirajo ekonomsko-socialne mm, posledice vsake od možnosti, prav tako jih eh, vrednoti, kar zdeva relevantnost, učinkovitost, uspešnost in eh, skladnost oziroma doslednost z drugimi politikami EU. Omejen nabor podatkov, kde česar je komisija tudi zelo transparentna, kaže na to, da je kvantitativna so kvantitativni dokazi glede ekonomskih učinkov, tisti, ki bi morda si zaslužili dodatno presojo. Glede držav izvora je prepoznano tveganje bega možganov, vendar v omejenem obsegu. Treba pa je upoštevati, da je etično zaposlovanje eh, popolnoma v diskrecijskih pravici držav članic. Ocena učinka prav tako ugotavlja, da države izvora eh, lahko Eh, pozitivno pridobijo z eh, vračanjem eh, možganov in z povratnimi nakazili. Krožne migracije in politike na tem področju so še v začetni fazi in zato še ne moremo delati zaključkov, kar zadeva njihov učinek bodi si na državo izvora, bodi si na ciljno državo ali na migrante same. In to je tudi razlog, zakaj je potrebna natančnejša, poglobenejša analiza morebitnih eh, krožnih migracij, izvajanja teh politik in potencijalnih učinkov. To bi vsekakor bilo zaželjeno. Kar zadeva deležnike, ocena učinka identificira tiste, na katere ti problemi vplivajo in eh, tudi predlagane rešitve. Širok nabor posvetovanj z deležniki smo opravili, vključno z spletno eh, javno konzultacijo oziroma posvetovanjem o modri kartici in o evropski politiki z področja priseljevanja in sicer od konca maja do konca septembra 2015. Ocena učinka je podkrepljena z celovitimi raziskavami v obliki 15 prilog, ki uporabljajo najaktualnejše raziskave in eh, zunanje eh, ekspertize glede integriranih sistemov priseljevanja eh, širom sveta, katerih namen je privabljanje najbolj kvalificiranih delavcev. Na zadnje bi bilo koristno tudi, če bi ocena učinka ponudila povezavo z zunanjo študijo ocene učinka, ki je podlaga za oceno učinka komisije. Hvala lepa. Thank you very much. Um, so colleagues, I'm gonna... Hvala lepa. Tako, kolegice in kolegi, predlagam, da gremo kar k razpravi. Kar po vrstnem redu, ko ste se javili k besedi, najprej poročevalci v senci, začenši z Barbaro Spinelli, ki je ena od poročevalk v senci. Izvolite. Hvala, predsednik. Bom govorila italijansko. Hotela sem povedati, da mm, popolnoma razumem razmišljanje profesora Ivana Martina in pa tudi vprašanja, ki si jih je zastavljal, namreč ali je morda ni preveč tvegano uh, iti eh, v neko dolgo razpravo o tem, ali to vrstne diskriminacije uh, delujejo pozitivno. No, moje vprašanje k temu je naslednje. Uh, Eh, oziroma ugotovitev. Ja, vsekakor je tvegano. Eh, sprememba je vedno tvegana. Ampak dejstvo je, da imamo tu ključni razlog, zakaj je vredno vse skupaj, kajti tista prava dodana vrednost novega predloga o modri kartici, srčika tega predloga je ravno vrednost, možnost za delavce iz tretjih držav, da se prosto gibljajo brez kakršnih koli omejitev znotraj celotnega ozemlja Evropske unije. In to je po mojem mnenju eh, v samem bistvu tega, kar nam lahko ponudi modri, modra kartica. In zato je vredno eh, to, to tveganje sprejeti. Je pa seveda to tveganje, ker je to nekaj absolutno novega. No in tu imam vprašanje za gospod Korado. Namreč, ali ta del, ki se meni zdi bistven v smislu dodane vrednosti, lahko resnično predstavlja nek kvalitativni preskok, nek velik kvalitativni preskok, v smislu, da bomo ta inštrument preoblikovali v nekaj resnično vabljivega. Kajti, če ne bo prišlo do tega velikega kvalitativnega priskoka, preskoka, bo nasprotovanje izjemno. In eh, tudi to je eno od mojih vprašanj, moje drugo in zadnje vprašanje. Torej, namreč, po vašem mnenju, kakšni bodo odzivi držav članic v svetu, kajti kolikor vem, je nasprotovanje velikansko. Nasprotovanje je velikansko, ne le kar tako, ker pač nacionalne scheme delujejo bolje, ampak eh, so nasprotovane iz razlogov, ki so zelo ideološka eh, danes. Namreč nasprotovanje kakršnemu koli inštrumentu skupnosti, kot bi utegnila biti ta modra kartica, naprimer. Hvala lepa. Naslednji je poročevalec v senci za skupino Alde oziroma poročeval Kavo Senci za skupino Alde Natalij Grisbek. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Hvala za besedo. Hvala tudi prisotnim eh, ekspertom in predstavnikom eh, komisije za opravljeno delo in tudi za njihova poročila. No, naša politična skupina že zelo dolgo zahteva nova orodja za zakonito priseljevanje in zato nas vsekakor veseli ta predstavitev reforme direktive o modri kartici. Dve kratki vprašanje najprej za strokovnjake OECD. Ali menite, da bi sprememba tega inštrumenta, kot ste ga opisali in eh, kot so ga komentirali ostali govorniki, torej ta predlog, ki je pred nami, tisto, kar resnično lahko zagotovi ta preskok, o katerem ste govorili, da bi na ta način zagotovili resnično delojočo modro kartico, ki bo skupnostna evropska, ki se bo odzivala na naše izzive eh, in predvsem, ki se bo odzivala na zahtevo v Evropi po odpiranju zakonitih migracijskih poti in eno od orodij bi utegnili biti to. Ali so torej te spremembe, ki se predlagajo, kar zadeva Eh, samo izvajanje, sprostitve, ki so tu predlagane, ki so zelo zanimive. Ali torej ti inštrumenti zadostujejo oziroma bi zadostovali za to, da bi to orodje okrepili, ki je, ponavljam, zaenkrat edino zakonito eh, orodje za zagotavljanje migracij. In eh, tu vemo, kakšno je stališče parlamenta in sveta. In sprašujem se, ali ne bo tu pač prišlo do še ne vem katere kozmetične spremembe nekega inštrumenta in ali je sploh vredno. Eh, ali pa mm, nam lahko vendarle v par besedah poveste, kako bi se lahko izognili temu, da bo to vse eh, skupaj zgolj neko lišpanje obstoječega in da bi lahko naredili korak naprej eh, in po kakšni poti. No in potem drugo vprašanje za gospod Korado. Popolnoma se z vami strinjam da je kontraproduktivno eh, puščati neko eh, raznoliko množico inštrumentov na podlagi načela subsidijarnosti, kajti kot ste strokovnjaki ugotovili in kot vemo, je neuspeh direktive o modri kartici eh, v veliki meri ali izključno, povezan z raznolikostjo sistemov držav članic in kako bi torej komisija lahko države članice nekako prisilila, da spremijo evropski sistem, da se na ta način, na harmoniziran način odzovemo na trenutno stanje, kajti sama nisem prepričana, lahko pa se motim, Nisem pripričana, ali je konkurenca med različnimi nacionalnimi sistemi nekaj, kar lahko privede do boljšega delovanja nekega evropskega sistema. To sta torej moja, uh, eh, moje dve kratki vprašanji. Hvala lepa. Hvala, Natali. Gospa Vikstrom je tudi prosila za besedo kot, uh, kot poročevalka o študentih in raziskovalcih, ampak je morala oditi. Naslednja je Ana Gomeš, izvolite. Ja, hvala. podali ste nam nekaj podatkov o ravni usposobljenosti oziroma kvalifikacijah oseb. Ampak zanima me, ali imate nek pregled eh, poklicev, za katere države članice uporabljajo sistem modre kartice za privabljanje ustrezno kvalificiranih eh, delovcev iz tujine ali pa vsaj morda panoge. No in potem, ali je to zgolj tehnična težava zaradi fragmentacije trga, zaradi sistema, ki ga imamo in da države članice zaradi tega nasprotujejo harmoniziranemu sistemu, ali pa je to posledica dejstva, da imamo zelo resen ideološki problem in da države članice zato to zavračajo in eh, sledijo nestrpni propagandi ekstremistov, ki nasprotujejo migracijam in da potem dvignejo roke in evropskim državljanom ne povedo, da je to absoluten predpogoj za nadaljni razvoj Evrope in za to, da bo Evropa sploh lahko ublažila demografski mm, upad. In mislim, da je to tisti ključni element, tisti ključni dejavnik. Zdaj v moji državi na Portugalskem ugotavljamo, da smo izgubili več kot 400 tisoč ljudi v času trojke, od leta 2011 do 2014. In to so bili med najbolj kvalificiranimi ljudmi, eh, tisti ljudje, ki bi jih absolutno potrebovali za naš razvoj. In eh, politika trojka jih je odgnala stran in eh, način dela portugalske vlade takrat. In težko je ljudem zdaj razlagati, da potrebujemo priseljence, če pa naše lastne mlade, visoko kvalificirane ljudi silimo v odhod. Ampak to se je zgodilo na portugalskem in eh, zdaj je veliko zagovorništva celo sprejemanja beguncev, kvalificiranih ali pač ne. Tako da je moje vprašanje v bistvu to, ali ugotavljate, da je kje je kakšna država članica, ki je z modro kartico skušala dejansko iskati, ciljno iskati ljudi, ki bi, bi se lahko kvalificirali za modro kartico v begunskih skupnostih v Libanonu, Jordaniji, ker vemo, da je ogromno visoko kvalificiranih ljudi, ki si brezupno želijo najti delo in eh, ustvariti prihodnost v Evropi. Hvala, gospod Batten. Hvala, Claude. V uvodu, in gospod Domov je potem to tudi eh, ponovil, ste dejali, da schema modre kartice leta 2009 ni bila uspešna. In gospod Martin je eh, kasneje dejal, da se s tem strinjal, vsaj tako se mi zdi, nisem ste slišal eh, vaše celotne predstavitve, ampak eh, zdi se, da so po vašem mnenju nacionalne scheme bolj učinkovite. In zato me zanima, zakaj se ne bi prosto držali teh nacionalnih schem, glede na to, da so po vaših besedah bolj učinkovite in uspešne. In ali je to spet en eh, primer neke. Eh, evropske uravnilovke, harmonizacije, o čem je govorila gospa eh, Korada. In to je ena od tistih zadev, ki jih večina držav članic EU danes noče. Nacionalne scheme, kot rečeno, so bolj privlačne, bolj fleksibilne. Uh, uravnilovka pa je tisto, kar je bistveno manj verjetno, da bo uspelo, uh, če že zadnjič ni. Tako da je bolje prepustiti stvari državam članicam. In to sploh seveda ne upošteva političnih implikacij in sicer evropska javnost dejansko želi nacionalni nadzor nad eh, politiko priseljevanja, kar je nakazal tudi nedavni rezultat referenduma v Združenem kraljestvu, kar je eden od eh, pomembnih dejavnikov, ki je privedel do tega rezultata. No in eh, isti, ista občutja se krpijo v Franciji, na Mačarskem in drugod. Tako da ali ne bi bilo bolje, da se mi vsi skupaj odločimo, da je bolje prepustiti državam članicam, da se same odločajo, kakšna raven priseljevanja je ustrez za njih in kakšne okoliščine veljajo v njihovi državi in da to prepustimo državam članicam in da boste ugotovili, da ste dejansko naredili velikansko napako, ker ste se sploh umešavali v to področje politike v prvi fazi. Gospa Lindberg, Winberg. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, zakaj torej naj bi ta predlog bil kakorkoli boljši od eh, preteklih. Kolega Gerald je že dejal, da se je v letu 2009 nič izboljšalo in da smo pri vsem skupaj zgolj še dodali k birokratskemu bremenu. Zakaj torej to sploh početi, sploh če ne verjamemo, da bo to funkcioniralo? Imamo eh, različne vstopne prage, kar zadeva mm, plačo, eh, ob enem pa govorite o enotnem trgu dela in o harmonizaciji. Kaj bo to pomenilo na dolgi rok? kje v tem predlogu je sploh kakšna omemba nacionalnih sistemov. Sama ne vidim nobenega. Bo EU zdaj prevzela celoten ustroj trga dela ali kako? Zdaj, če se nekdo prijavi za modro kartico v neki državi in dobi to modro kartico, recimo za Švedsko, potem pa kasneje želite živeti in delati v Španiji, bo potrebno kaj zaprositi za novo modro kartico, kajti če gre tu za spodbujanje mobilnosti delavcev, ne vem, kako bo to funkcioniralo. Tako da mislim, da je resnično treba preučiti nacionalne sisteme in se držati le teh, kajti zdi se, da delujejo bistveno bolje kot eh, evropski. Hvala, še kdo? Če ne, predlagam, da besedo dajemo našemu panelu. Gospod eh, Dumont najprej. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom eh, v francoščini odgovoril na vprašanje, ki je bilo zastavljeno v francoščini, tako kot je prav. Torej, gre za težko vprašanje, seveda. Za vprašanje, ali te spremembe, predlagane spremembe, so zadostne in seveda, ali so nujne. Zdaj, vprašanje bi postavil na glavo in dejal, da ja, so v veliki meri te spremembe potrebne, niso pa zadostne. In to smo tudi skušali predstaviti v naši kratki predstavitvi. Namreč prihaja do nekakšne konvergence migracijskih politik, da bi poskušali privabiti najbolj kvalificirane v okviru OECD, pa tudi v okviru hitro razločih gospodarstv, ki tudi konkurirajo z Evropo za privabljanje najbolj talentiranih posameznikov. E, dejstvo pa je, da so konvergenčne točke, kar zadeva zakonodajo, zelo šipke. Primerjalna, vrednost, eh, primerjalna prednost, pardon, ki jo imajo države članice eh, v smislu ekonomskih pogojev, so tiste, ki ostajajo ključne, ampak jasno, dejstvo, da imajo nekateri lažji dostop do določenih lingvističnih eh, bazenov, je prednost, ki je jasna. Eh, dodana vrednost urejanja na evropski ravni je tu očitna, kajti na ta način bi lahko pridobili primarjalno vrednost v primerjavi z drugimi državami, ki skušajo privabljati te eh, talentirane posameznike. Ne z tem, da bi šli mimo nacionalnih sistemov, ampak da zagotovimo dodano vrednost. Kaj je tu dodana vrednost? Mobilnost. To so podarili številni. Potem dejstvo, da s tem, ko imamo dovoljenje, ki vam olajša selitev iz ene države v drugo, čeprav, kot je dejal profesor Martin, eh, bi to lahko naredili kot nekakšen avtomatičen sistem, pa vendarle s tem dajemo neko dodano vrednost, ki ji ne gre uporekati. No in kar zadeva moč Evrope, to se morda zdi paradoksalno, pa vendar, ravno raznolikost Evrope je tisto, kar nam tudi daje pomembno moč in eh, na ta način se lahko naslonimo na vse eh, evropske države mm, in na vse države, s katerimi imajo evropske države eh, No, ustaljene odnose. E, in to je tista cena, za katero dobimo novo dodano vrednost, e, ampak to ni dovolj. Ne gre za spremembo sistema modre kartice, e, ki bo tista, ki bo naredila Evropo bolj privlačno. Gre za zaposlovanje, za delovna mesta. Gre pa tudi za nezakonodajne inštrumente. Govorili smo naprimer o možnosti standardiziranih ulog. Eh, naprimer. Lahko bi imeli naprimer, inštrumente, ki bi eh, omogočili to, da se upošteva ponudbo in popraševanje v posameznih segmentih. Kajti tu je pomembno, da ima človek v rokah ponudbo za zaposlitev. In eh, vsi ti inštrumenti skupaj bi torej oblikovali neko celovito politiko, ki bi Evropi omogočila, da bi vendarle v tem, tem mednarodni konkurenci za najbolj talentirane posameznike imela mesto, ki igre. Ja, hvala. Samo eno stvar bi rad podaril. V naši analizi smo ugotovili, da v skladu z obstoječim sistemom nihče, ki že ni izpolnjeval pogojev za nacionalno schemo, ni dobil evropske modre kartice. Skratka, z evropsko modro kartico ni prišel v državo nihče, ki sicer ne bi mogel priti v to državo po nacionalnih schemah. Ker tu govorimo o visoko izobraženih posameznikih, visoko plačenih posameznikih, ki imajo uh, ponudbo za, za poslitev za vsaj 12 mesecev uh, in ki odraža uh, tudi njihovo kvalifikacijo. Tako da Tukaj gre toliko za vprašanje, ali je schema sama uspešna ali neuspešna, ampak bolj za vprašanje, zakaj se ni uporabilo modre kartice in da so se uporabile kar nacionalne scheme. Razlog je ta, da je bil sistem prezapleten, tako da odprava birokracije mislim, da je tisti pravi naslov, ne pa iskati zdaj napake pri sami modri kartici. Ja, hvala lepa. Kar zadeva vprašanje dodane vrednosti evropske scheme naprem nacionalnim schemam. Kot prvo naj povem, če s tem odgovorim na eno od vprašanj, da to nekako ni neka kozmetična sprememba. Namen komisije ni stvari malce. zloščiti tu pa tam, ampak da gre za celovito spremembo. Ko smo se leta 2009 dogovorili glede modre kartice, je bilo to sprejeto soglasno v svetu, tako da schema je dokaj toga. In kot je Jonathan dejal, eh, ljudi, ki jih sprejemamo v sistemu modre kartice, sprejemamo v skladu tudi z nacionalnimi schemami. Ampak, če me zdaj vprašate danes, ali potrebujemo nacionalne scheme s takšno modro kartico, kot imamo danes, je odgovor ja, seveda, ker je sistem modre kartice danes zelo tog. In če danes ne bi dovoljevali nacionalnih schem, bi to imelo restriktiven učinek. In to nikakor ni tisto, kar si mi kot komisija želimo. Ampak, kot sem dejala že prej, v trenutku, ko bo modra kartica bistveno bolj vključujoča eh, s tistimi spremembami, ki sem jih omenila prej, ko bo sistem postal bolj fleksibilen in mislim, da je kar upravičeno to, kar pravi profesor Martin, namreč, da traja celo stoletje, da spremenimo evropska zakonodaja. Ja, res je, dolgo traje, upamo, da tokrat ne bo tako dolgo trajalo, vendar pa so neke postopki, neke mehanizme, ki zahtevajo svoj čas. Ampak izziv je, po mojem, eh, v tem, da ustvarimo schemo, delujočo schemo na evropski ravni, ki bo zajemala potem ne le tiste, ki sodijo v nacionalno schemo, ampak tudi bistveno več visoko kvalificiranih delovcev, ker to je izziv Ne želimo zgolj nadomestiti nacionalnih schem z evropsko modrokratico, ampak želimo, da Evropska unija kot celota postane bistveno bolj privlačna za te delovce. Če se zdaj odzovem na vprašanje, zakaj eh, imeti enotna pravila za vse, sploh ne gre za to. Ja, malce več harmonizacije je, to je res, ampak obenem, kot sem že dejala, eh, ni določanja eh, plačnega pragu na ravni EU. Imamo nek razpon, znotraj katerega eh, mora biti minimalna eh, plača, potem pa vse skupaj temelji na eh, povprišni nacionalni bruto plači. Prav tako imajo države članice še vedno v rokah mm, odločanje o tem, kakšne kvote, torej koliko dejansko teh posameznikov spremejo. To je nekaj, kar je zapisano v pogodbah, tega ne bomo spremenjali z direktivo. Potem je to tudi preskus trga dela v izjemnih primerjih, ko prihaja do. Težav na trgu dela v določenih panogah, kjer je visoka raven brezposnosti, lahko države članice upravijo takšen preskus trga dela preden se dovoli podjetjem zaposlovati tuje delavce. Tako da fleksibilnosti je veliko, obenem pa moramo zagotoviti določeno mero harmonizacije, da se na ta način omogoči ena od velikih dodanih vrednosti, to je mobilnost znotraj EU. Tako da ja, to je sistem, ki mora temeljiti na zaupanju, med sebojnem zaupanju med državami in članicami in če želimo ustvariti takšno zaupanje, eh, potrebujemo vsaj določeno mero harmonizacije, kar zadeva eh, pravila za sprejemanje ljudi, njihove pravice in tako naprej. Tako da izziv, ki je pred nami, je, kako ohraniti ta predlog ambiciozen, fleksibilen. Morda se vi želite, da bo postal še bolj fleksibilen z veseljem, se ozremo tudi v to smer. In na ta način mora to postati schema, ki bo resnično privabila vse tiste visoko kvalificirane delovce, ki želijo priti v Evropo ali, ali pa ki bi potencialno želeli priti v Evropo in ki bi jih želeli naši delodajalci zaposlovati. Uh, Eh, vedoč, da je to pač zgolj eno od elementov, to ni edino, kar eh, predstavlja mm, tisto, zaradi česar je Evropa privlačna. Eh, splošna ekonomska situacija je nekaj, na kar ne moremo tako vplivati. Ampak s tem lahko stvari ulajšamo in vsekakor je pomembno, če imate schemo, ki je privlačna, ki nudi prednosti ljudem, ki lahko prispevajo k našemu gospodarstvu, ali pa če imate schemo, ki je na sama velika ovira, traja ne vem kako dolgo, da se vloge sploh obdelajo in sploh ni novene prave dodane vrednosti. Tako da ja, imamo tu vprašanje konkurenčnosti evropskih schem z schemami tretjih držav. Tako da to je eno od pomembnih elementov, kako narediti EU bolj konkurenčno. To ni edini, obstajali bodo tudi drugi elementi, ki jih je potrebno upoštevati. Kot rečeno, eh, obravnavamo tudi druge kategorije državljanov tretjih držav, zdaj obravnavamo tudi ta mm, predlog zdravstvenega pregleda, eh, pa tako skupaj s kolegi iz Generalizacije za poslovanje eh, preučujemo mm, možnosti za priznavanje kvalifikacij, da to ne bo postala ovira, ampak da bo to nek element, ki ga lahko relativno hitro obdelamo. Skratka, cela vrsta drugih zadev je še, ki jih je treba urediti. Ja, z veseljem podpremo države članice pri iskanju rešitev na tem področju, menimo pa, da je to vsekakor nujen prvi korak. In kot rečeno, želimo se, da ta direktiva ostane dovolj ambiciozna, dovolj fleksibilna, da jo bomo lahko čim prej tudi sprejeli, da se potem lahko lotimo drugih elementov in eh, kot komisija bomo seveda z veseljem delali na tem. Potem je bilo še konkretno vprašanje glede eh, poklicov. Eh, imam podatke tudi za leto 2014, kar zadeva dejanske zaposlitve. Ena od kategorij so seveda najvišji eh, vodilni eh, v vseh panogah, potem znanost, inženirstvo, upravljanje in tako naprej in tako dalje. Skratka, v oceni učinka imate celoten nabor teh podatkov v prilogah. zdaj tudi nekaj držav članic, je tudi tako, da ne morem zdaj govoriti eh, čisto. Eh. javno, ampak dejstvo je, da države članice ne želijo opustiti svojih nacionalnih schem. Ja, morda bo predsedstvo tudi kaj povedalo to temo. No, ampak eh, to je tema, ki jo imamo vedno v razpravi, ko govorimo o direktivah o zakonitem preseljevanju. Je pa nekaj držav članic, ki pravijo, da če bo ta inštrument dovolj fleksibilen, dovolj uh, vključujoč, potem eh, ne vidijo težav odreči se nacionalnim schemam. Eh, če že ne, pač večina, pa vendar mislim, da jih je kar nekaj. Pomembno pa je, da je predlog eh, te scheme, torej vsebine te scheme, tisto, kar bo ključnega pomena, da se bodo države članice lahko konec koncev odločili, ali se bodo odrekli nacionalni scheme ali ne. Torej, treba bo še delati na osebini, kot komisija si želimo, kot rečeno, že večkrat, da bi ta predlog ostal ambiciozen, da bi postal morda še bolj ambiciozen in še bolj fleksibilen, ampak mislim, da je to razprava, ki nas čaka potem ob koncu tega procesa. Upamo, da na podlagi vsebine in izziv, ki je pred nami in ambicija, ki je pred nami, je ta, da nacionalne scheme dejansko postanejo nepotrebne, ker bomo imeli schemo, ki bo pokrivala vse možne situacije, ki bi zagotavljala zadostna mera fleksibilnosti, ob seveda hkratni zadostni meri harmonizacije na evropski ravni. Toliko torej za enkrat z moje strani na to temo, mislim pa, da bo ta debata trajala kar do samega konca pogajanja. Eh, Hvala še, profesor Martin. Ja, Iz izključno znanstvenega vidika ni nobenih dokazov o tem, da bi nacionalni sistemi bili bolj učinkoviti ali bolj uspešni sami po sebi v primerjavi z evropskimi ali nadnacionalnimi sistemi. Uh, obstajajo dokazi, da so uh, eh, čez atlantski sistemi bolj učinkoviti od evropskih, ampak to je povezano s politikami priseljevanja in tudi z drugimi gospodarskimi dejavniki, ki so s tem povezani. Tako da je pomembno glede tega biti zelo jasen. Potem drugič, mislim, da obstajajo močni politični in gospodarski argumenti za to, da bi imeli vse evropski sistem zakonitega priseljevanja. E, nima smisla, da, da bi Eh, imeli mobilnost znotraj Evrope, pa ne vse evropskega sistema sprejema. To pa je eden od načinov, kako lahko premustimo določene omejitve, kulturske, kulturne, gospodarske omejitve, ki jih vzpostavljamo tudi v naši raziskavi, zaradi katerih je Evropa manj privlačna za kvalificirane priseljence. Moj odgovor je torej da, Eh, že od samega začetka je potrebno povedati, da je bila zakonodaja o modri karti sprejeta 2009, da se strinjamo, da doslej to ni dobro delovalo in eh, po tej plati je seveda revizija sistema potrebna. Vprašanje pa je, kako zagotoviti, da bo ta uh, velik korak naprej, s katerim se želimo seveda izogniti kozmetičnim spremembam, uh, Eh, se dejansko zgodil in mislim, da modra karta tu ni dovolj. Eh, no, mislim, da ne grejo vsi predlogi v pravo smer, kot sem že omenjal. Čeprav revizija se odziva na razloge, za, eh, zakaj prejšnja različica ni funkcionirala, ampak vendarle mislim, da ne bomo bistveno spremenili okvirnih pogojev, kar zadeva zakonito preseljevanje. Če pogledate številke iz ocen učinka, vidite, da se to ne bo zgodilo. Vprašanje je torej, kako prejeti na celosten pristop k eh, priseljevanju in upravljanju trga dela. To je ključno vprašanje in to vsega bistveno dlje kot zgorda modre karte. In mislim, da se vsi strinjamo, vse je tako je bilo razvidno v prispevkih, da je glavna težava slaba prilagodljivost trenutnih schem, tudi modre karte. In mislim, da je pomembno vsaj v prvem koraku zagotoviti, da vnesemo več prožnosti, kar zadeva modro karto in pa da ne izgubimo tiste prožnosti, ki že obstaja na račun nacionalnih schem. Vem, da eh, na evropski ravni ni posebej priljubljeno zagovarjati nacionalnih skem, ampak vendarle tu mislim, da obstaja dober argument, zakaj je to smotrno storiti, kajti eh, dejansko so bistveno bolj, prižni, bolj prožni, če ni drugega, jih je mogoče bistveno hitreje spremeniti. Tako da tu ne sme biti nesporazumov. Res je, da. Eh, sedajni predlog gre dlje, kar zadeva eh, dodatno prožnost. Res je, da se razširja krog potencijalnih upravičencev, da se zmanjšujejo stroški, ampak še vedno eh, je to orodje zelo omejujoče in ni eh, skladno z, z miselnostjo trga dela, ampak je bolj eh, skladno s političnimi omejitvami, ki jih je omenjala gospa Gomeš. Eh, Se je jasno, vse skupaj prihaja z generalnega direktorata za notranje zadeve, ampak glavna prednostna naloga tega orodja je torej kot taka že opredeljena eh, že samo glede na to, v katerem delu institucionalnega okvira je predlog podan, ampak eh, to ne bo delovalo. Razmišljati moramo o tem, kakšne radikalne spremembe so potrebne v evropski politiki priseljevanja. Eh, politika modrega, modre karte je lahko del eh, tega širšega okvira, ampak mislim, da se ni pametno odreči tisti prožnosti, ki jo že imamo v sistemu. To bi, po mojem mnenju, bilo zelo tvegano. In pa še zadnja točka, Če potrebujemo vse evropski sistem, potem bo bolj dolgoročno gledano ključno vprašanje eh, razporeditev eh, sposobnosti, zelo sposobljenosti in eh, razporeditev pristojnosti, seveda. Eh, kajti, če oblikujemo orodje za evropsko politiko priseljenjevanja, eh, se bomo vedno znova soočali z določenimi pristojnostmi, ki so na nacionalni ravni, naprimer eh, glede števila sprijetih in glede drugih vprašanj, ki se jih opredeljuje na nacionalni ravni. In zato pravim, da pri trenutni porazdelitvi pristojnosti, kjer večina pristojnosti ostaja na nacionalni ravni, mislim, da je smiselno kombinirati evropsko raven, ki je potrebna, po mojem mnenju, in ki pokriva drugačne potrebe od nacionalnih schem, e, ter istočasno ohraniti tudi nacionalne scheme, ki so bolj skladne s trenutno razporeditvijo pristojnosti. Ko bo ustrezno dokazana dodana vrednost, pa lahko prejdemo na drugi korak, ko nacionalne scheme ne bi bile več potrebne. Morda samo še nekaj besed v zvezi s tem vprašanjem, eh, da ne bi šlo za omejujoč pristop, ker zadeva prihaja z Generalnega direktorata za notranje zadeve. S tem se ne strinjam. Imeli smo obširne in poglobljene razprave z kolegi iz eh, področja zaposlovanja, rasti, eh, pa tudi z deležniki, delodajalci, sindikati. Spoštujem vaše mnenje, seveda, kar zadeva nacionalne scheme, ampak eh, ne moram pa se strinjati z argumentom, da gre za omejujoč pristop samo, ker to prihaja z generalnega direktorata za notranje zadeve. Gre za predlog cel celotne komisije, predvsej eh, usklajevanje bilo med različnimi resuri in mislim, da smo upoštevali eh, mnenja in eh, prispevke vseh. Eh, deležnikov, strokovnjakov. Eh, tudi vi ste pravzaprav na nek način prispevali, tako da mislim, da smo prisluhnili deležnikom z eh, področja gospodarstva, tudi zaposlovanja. Tako da mislim, da je predlog uravnotežen in ni omejujoč. Vsaj tako je prvotno predvidela komisija. Videli bomo, kakšno bo besedilo ob koncu postopkov. Ampak vendarle, mislim, da je to uravnotežen. Eh, dokument, ki eh, si prizadeva pritegniti ljudi v Evropo z določenimi omejitvami seveda in eh, ki sledi tej temeljni eh, logiki. In to je tisto, kar bi želela izpostaviti, ne glede na to, kakšno je vaše mnenje o posameznih določbah. No, tik preden razpustimo prvi krok in razpustimo, pridemo na drugega, ko bomo pogledali, kaj se konkretno gaja v posameznih državah, kakšni so njihovi modeli in kako je to povezano z neuspehom prve različice modre karte. Eh, naj kot poročevalec govorim na vprašanje gospe Spinelli in gospe Grispek, kar zadeva občutljivo vprašanje. Eh, kako bo svet to obravnaval, zakaj imamo tak predlog, kam bo šel. Mislim, da prečevalci v senci to zelo odgovorno obravnavajo in tekom razprav je zelo pomembno razumeti, eh, kakšna je narava od teh predlogov, odkot prihajajo. Eh, parlament mislim, da to razume, poročevalci v senci razumejo, da ni težav pri, nekaj, pri vseh eh, poklicih povsod. Seveda nekaj, da lahko države članice se s tem eh, soočijo na različne načine, ampak obstaja konkurenca na globalni ravni, govorimo o ZDA in o drugih sistemih in eh, od, kadarkoli govorimo o zakonitem preseljevanju, govorimo o Eh, priseljencih eh, oziroma o študentih, sezonskih delavcih. In vse to so majhni koraki, s katerimi poskušamo nekako preveriti, ali je v naši pristojnosti, da bi eh, kot Evropa naredili neke take majhne korake. Ampak kot, je, kot so pokazale razprave, ne gre za to, da bi poskušali korenito spremeniti trg dela, ampak razumeti moramo, da želimo pritegniti delavce v Evropsko unijo z eno ali dvema eh, pozitivnima spremembama, ampak eh, modeli držav članic so trenutno v prevladi in države članice jih imajo v svojih rokah. In zato je zelo zanimivo oziroma pomembno, kakšno je stališče sveta, katero so zanje opravita vprašanja, ampak eh, ne moremo kot parlament govoriti o celostnem pristopu in o eh, enotnih pristopih k priseljevanju, pa potem ne sprejeti to vrstnih eh, celostnih predlogov, pričemer gre seveda za predloge, ki so sami po sebi na določen način omejeni tako da je pomembno eh, v kontekstu prikazati, kako omejeni so ti predlogi. Tudi gospod Martin je večkrat omenil besedo restrictive, torej omejujoč, ampak eh, koliko je kaj ambiciozno, je vedno zelo relativno, odvisno od tega, kako si kdo predstavlja ambicioznost. Eh, in pomembno je seveda tudi, kako analiziramo predloge ali preučujemo dodano vrednost za države članice ali za Evropsko unijo. Ampak pomembno je, da Evropska unija ve, kakšno je stališče parlamenta, odkud prihajajo ti predlogi in eh, v teh razmerah je najpomembneje preučiti modele držav članic eh, in eh, videti, kje revizija lahko dobro deluje Na prvem mestu je tu Švedska. Švedska ima kot običajno odličen model. No, ne vem, morda tega ne bi smel tako eh, neposredno povedati, ampak eh, mislim, da je prav, da si pogledamo do, dobri švedski model. Eh, Potem v nadaljevanju bomo govorili tudi o nemškem modelu, kjer je bila eh, modra karta razmeroma dobro sprijeta, tako da mislim, da je prav da zdaj dobimo nekaj več informacij tudi o nacionalnih režimih. Hvala vsem govornikom za prispevke v prvem krogu, sledi drugi krog. In seveda prosim tudi govornike za drugi krok, da se mi pridružijo na odru, tako da bomo lahko nadaljevali. Um, tako, kar nadaljujemo, ponedeljek popovdne je, tako da vem, da smo vsi utrujeni. V drugem krogu, kot rečeno, bomo najprej pričeli z švedsko nacionalno schemo. Najprej naj pozdravim govornice in govornike. Prva je Karin Ekinger iz Konfederacije švedskih podjetij, je pa tudi članica Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Predstavila bo svoje poglede na združljivost modre karte s trenutno švedsko zakonodajo. Če ste pripravljeni, vam kar predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko tukaj govorila bom švedsko. Najlepša hvala. Na švedskem smo pred skoraj osmimi leti uvedli schemo, ki je po mnenju mnogih zelo velikodušna, kar zadeva priseljevanje. In če dovolite, bi v nekaj minutah predstavila ozadje tega, kajti mislim, da je zelo Eh, pomembno izpostaviti, da se vsi soočamo s podobnimi izzivi, ampak konkretne okoliščine so morda različne. Na švedskem imamo uh, dolgo in načeloma dokaj uspešno uh, zgodovino zakonitega priseljevanja. V 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja je bilo predvsej priseljevanja iz drugih evropskih držav. Uh, potem je sledila tudi še širitev Evropske unije 2004 in mi smo bili ena od redkih držav, ki ni uvedla nobenih prehodnih režimov ali pravil. Pa vendarle smo eh, bili priča eh, precej omejenemu številu priseljencev iz drugih držav Evropske unije. Zato je verjetno več razlogov. Po eni strani je tu eh, jezik, pa morda še kaj drugega. Eh, ne vem, ampak eh, lahko pač povem, kakšna so dejstva. Po drugi strani pa imamo pomankanje delovne sile. Ne manjka nam samo usposobljenih delavcev, ampak eh, nam manjka delavcev v številnih različnih sektorjih na številnih področjih. Potrebujemo tudi sezonske delavce v kmetijstvu, potrebujemo uh, strokovnjake in delavce na področju gradbeništva, potrebujemo kuharje. Skratka, uh, zelo širok nabor uh, pokrivajo te potrebe. Po drugi strani pa imamo tudi celo vrsto zelo mednarodno usmerjenih podjetij in uh, To je nekako ozadje za schemo, ki smo jo uvedli pred nekaj leti. Zelo k malu smo eh, se lotili eh, vzpostavitve sistema, ki temelji na povpraševanju. Že od leta 2008 naša je od leta 2008 je naša agencija za priseljevanje izdala približno 120 tisoč delovnih dovoljenj. Tu gre za, za, za začasna delovna dovoljenja. In trenutno je na švedskem zaposlenih približno 18 tisoč državljanov tretjih držav. Predvsej več kot polovica teh ljudi pa dela v eh, poklicih, ki tirejo visoko sposobljenost, torej akademsko izobrazbo. Predvsej pa je tudi takih, ki delajo na drugih področjih, kjer so potrebne eh, visoke kvalifikacije, naprimer poklicne kvalifikacije. Osem let približno torej že imamo ta odprti sistem in približno 7 tisoč ljudi je že daljši čas delalo na švedskem eh, na podlagi začasnih dovoljen in eh, ti so potem imeli možnost zaprositi za trajno dovoljenje. Eh, trenutno je torej na švedskem potem sistemu 25 tisoč ljudi. Od 18 tisoč ljudi Eh, tistih, ki imajo trenutno začasno dovoljenje za delo, jih je 6000 strokovnjakov z področja računalništva, približno 2000 inženirjev. Torej, čeprav smo majhna država, nam je uspelo pritegniti precejšnje število visoko usposobljenih delavcev. Gre pa, in tu gre ravno za tiste delavce, na katere se osredotoča schema modre karte. istočasno pa imamo trenutno, mislim, da samo 8 kartonov, če se ne motim. E, in večinoma se tu zanašamo na naš nacionalni sistem, ki je za nas zelo pomemben. Če zdaj nekoliko podrobneje predstavim, kako naš sistem deluje in če to primerjam z direktivo o modi karti, lahko povem, da je prva in ključna točka, ki jo želim izpostaviti, ta, da imamo zelo široko zastavljen sistem. Pravila in enak sistem velja za vse, za visoko sposobljene delavce in za manj sposobljene delavce. Skratka, enaka pravila veljajo za vse. Uh, če si pogledate schemo za modro karto, pa ta vključuje seveda samo visoko osposobljene delavce. V našem sistemu delodajalci sami odločajo o tem, koga želijo najeti iz tretje države. Nimamo nobene pristojne službe, ki bi preverjala kvalifikacije o čemer je govora pri modri. Pri, modrem, pri modri karti. Tako da naš sistem temelji na potrebah delodajalcev. In to je pravzaprav precej drugačen pristop. Eh, zato bi tudi izvajanje pravil modre karte na švedskem bilo problematično in bi prineslo precej upravnega bremena. če torej pogledamo eh, te izhodiščne razmere pred eh, morebitno uvedbo modre karte, je delodajalec tisti, ki pove, kaj potrebuje in koga bi želel najeti. Ampak eh, dovoljenja izdamo samo ljudem, ki prejmejo delo in prejemajo plačo, ampak Eh, samo če je to skladno tudi s kolektivnimi sporozumi, ki veljajo v posameznih sektorjih švedskega trga. Dovoljeno je tudi eh, sprejeti zaposlitev za določen čas ali za eh, omejen delovni čas, vendar pa je predpogoj ta, da je zaslužek zadosten za preživetje. To je pomembno upoštevati, kaj ti na mesto praga glede višine plač, eh, imamo povezavo s splošnimi razmerami na trgu dela na švedskem. Modri karton po drugi strani pa uporablja prak pri plačah in to je za naš sistem neke vrste tujek. E, svoj sistem imamo, e, poznamo ga in e, očitno so z njim zadovoljni tudi ljudje, kajti precej malo je bilo sploh prošen za modri karton. Imamo torej svojo rešitev in nimamo nekih omejitev glede tega, kdaj je potrebno dovoljenje obnavljati prvo dovoljenje lahko velja za največ dve leti, potem ob prvem podaljšanju eh, lahko ponovno podaljšate za dve leti, po štirih letih pa morate zaprositi za stalno dovoljenje za delo oziroma v nekaterih okoliščinah lahko dobite dve dodatni začasni leti. Ampak eh, to eh, je pač precej drugače kot je predlagano sedaj. Če zdaj preidem na svoje zaključke, izpostavila sem samo nekaj vidikov, ker časa nimam veliko, ampak to so tiste točke, ki so za nas ključne in s tem se strinjajo tudi akteri na trgu dela ter vlada. Vsi se strinjamo, da bi želeli ohraniti naš nacionalni sistem. In eh, seveda bi želeli vedeti, kakšna bo končna različica nove modre karte, preden se kakorkoli odločimo, kajti sicer bomo imeli naprimer na švedskem dva različna sistema, enega za visoko sposobljene delavce in enega za ostale delavce. To bo morda pomenilo, da bomo celo morali vzpostaviti kakšno organ ali uh, eh, celo delovno telo, ki se bo s tem ukvarjalo in eh, tega trenutno nimamo. Določena vprašanja v povezavi s eh, pragom eh, višine plač smo že razčistili, ampak za naš sistem je to vrsten prag povsem neobičajen. In kolikor vem, imajo države članice tudi tu možnost se odločiti, ali bodo izbirale, ali bodo uporabljale prak ali pa svoje lastne pravile. Najlepša hvala. Zelo zanimivo bo videti, kako bodo ti sistemi delovali usporedno. Tako, zdaj pa sledi še zelo zanimiv nemški primer. Slišali bomo, zakaj je bila modra karta bolj priljubljena v Nemčiji kot v drugih državah. Naš uh, gost, gospod Gajs, eh, je eh, zaposlen pri Kölnskem inštitutu in je tudi sam član eh, ekonomskega in socialnega odbora. Najlepša hvala. Eh, govora je o tem, eh, kako vse skupaj funkcionira, ampak ponavadi se sprašujemo, zakaj eh, stvari ne delujejo. Če pogledamo, kaj se je dogajalo z modro karto v Nemčiji, jih je več kot 80 odstotkov Nemčija izdala po letu eh, 2012, to je približno 48 tisoč. Pri nas so stvari tekle nekoliko drugače kot v drugih državah članicah. In dve zadevi sta tu zelo pomembni. Prva točka, Nemčija je enostavno največja država članica in zato je pričakovati, da bo Nemčija izdala več kart kot druge države in pa eh, v Nemčiji je veliko popraševanje po delavcih. 4,6 odstotki beležimo na eno najnižjih stopen brezposobnosti eh, v Evropski uniji, pa kljub temu imamo veliko popraševanje po usposobljenih eh, delavcih, kar pomeni, da enostavno Nemčija potrebuje več ljudi kot druge države. Ampak še vedno tudi to ne pojasni, zakaj je bilo 80 odstotkov kark izdanih ravno v Nemčiji. In to je pomembno vedeti, da je Nemčija v času, ko se je modra karta uvajala, sprejela odločitev, da eh, bo svoj sistem za zakonito priseljevanje utemeljila na modri karti. In to se je zgodilo v začetku leta 2012 in v tistem trenutku je bila Nemčija v specifičnem položaju, ni imela ustrezne zakonodaje, imela pa je povpraševanje po delavcih. Če si pogledamo gospodarski razvoj v Nemčiji in tu mislim, da je tu nujno, vidimo, da smo prvič po združitvi doživljali eh, neke vrste bom. V 90-ih letih so se razmere precej uh, poslabševale, prišlo je do ponovne oživitve v eh, začetku po letu 2000, potem pa se je položaj zopet poslabševal, prišli smo do 5,5 milijonov brezposelnih in eh, Nemčija je torej doživela eh, daljše obdobje, ko se je gospodarstvo eh, iz leta v leto znašlo v slabšem položaju in v vseh tistem, vsem tistem času ni bilo nobenega govora o tem, da bi želeli delavce iz tojine. Potem pa je prišlo do velikega preobrata, eh, začele so padati številke brezposelnih in eh, težko je seveda eh, reči, kaj točno se je zgodilo, ampak gre za preobrat, ki je pravzaprav zgodovinski v gospodarski zgodovini. In, v času krize je prišlo do manjših sprememb, ampak potem eh, je naša brezposelnost zopet padla na nizko raven in taka tudi ostala. In eh, leta 2012, ko se je eh, odločalo o modri karti, je bila brezposelnost izredno nizka. Torej, jasno je bilo, da Eh, kriza Nemčije ni bistveno prizadela, da je brezposelnost nizka in da bo najverjetneje tudi nekaj časa taka ostala. Istočasno pa smo vedeli, da imamo zelo veliko popraševanje po strokovno usposobljenih delavcih, zlasti na tehničnih področjih. Če si pogledamo še eh, potek priseljevanja v Nemčijo, vidite, da je v začetku 90-ih let prišlo do obsežnega eh, priseljevanja eh, tistih, ki so prišli zlasti iz vzhoda, ampak to je potem upadlo in nekaj časa je bilo celo več ljudi, ki so odhajali kot tistih, ki so prišli. Eh, prišli. In takrat je bilo veliko govora o tem, da Nemčija ni priseljenska država, čeprav je mm, priseljevanje napustilo na državi pomemben pečat. Uh, Uh, imeli smo torej določene rešitve v obdobjih od 2000 do 2004, ki niso prinesle bistvenih sprememb. Uh, uvedli smo nova pravila v letu 2004 uh, eh, in uh, še ena reforma je sledila leta 2011. Ampak potem leta 2012 so bile razmere take, uh, da Nemčija pravzaprav ni imela ustreznega okvira za priseljevanje eh, visoko sposobljene delovne sile. Imeli smo določena pravila, ampak eh, ta pravila so eh, predvidevala tako visoko mejo za prihodek, da se pravila skoraj da niso uporabljala. Tako da smo ravno takrat pravzaprav spoznali, da potrebujemo nek nov ukrep. Eh, Eh, in da potrebujemo neko novo vrsto dovoljenja. In potem leta 2012 je bila sprejeta odločitev za modro karto in modra karta je imela določene prednosti. Šlo je za uh, evropsko zakonodajo, ki bi jo tako ali tako morali prenesti. Eh, bila je zelo skladna z eh, nemškim trgom dela, precej liberalna, hkrati pa ne toliko liberalna, da je ne bi bila uresničljiva in Seveda je bilo bolj enostavno se odločiti za evropsko zakonodajo, ker bi je bilo to tako ali tako neizogibno, kot pa da bi ločeno od tega razvijali lasten nacionalni sistem in ga potem izvajali. Seveda pa uh, modra karta ni uh, edino, kar se je dogajalo na področju zakonodaje o priseljevanju leta 2012. Od leta 2012 imamo dovoljenje za prebivanje za iskalce dela v Nemčiji, eh, velja za šest mesecev eh, in to letno dobi samo 100 ali 200 ljudi v Nemčiji. Torej, številčno to ni velik dejavnik, ampak eh, po svoji naravi eh, je pomemben, ker eh, gre za nekako črpanje potencijala. Potem so tu seveda še ukrepi, ki so neposredno nagovarjali tujce, ki jih zanima Nemčija. Skratka, Tudi tu je bila sprejeta specifična odločitev, da se obrnemo na ljudi v tujini in tudi v tem kontekstu je bila modra karta pravzaprav eh, najboljša rešitev. Vseeno pa modra karta ni edino eh, dovoljenje za visoko sposobljene delavce. Imamo tudi dovoljenje za prebivanje za eh, izvajalce poslovne dejavnosti to je pre, dovoljenje, ki je bilo nekoliko razširjeno in ima eno bistveno slabost v primerjavi z modro uh, karto. Eh, je zelo, torej to dovoljenje je zapleteno in omogoča veliko manevrskega prostora za odločanje. Eh, če, gre, če bi bila država centralno organizirala, to ne bi bila težava, ampak Nemčiji to ne drži tako, da se lahko eh, izvajanje zelo razlikuje od enega okraja do drugega in precej težav je, če eh, se vsaka občina ali vsaka uprava odloča po svoje. In po tej plati je seveda modra karta s svojimi enotnimi pravili precej eh, bolj enostavna. Poleg tega pa je tu tudi manj težav, ker ne gre za tako raznoliko skupino naslovnikov. Eh, v ostalih nacionalnih pravilih imamo posebna pravila za eh, študente, za posamezne sektorje, za vrsto specifičnih skupin in eh, tudi zato je zelo slabo pregledno, kako ta dovoljenja delujejo težko jih je predstaviti in težko izvajati. In tudi po tej plati je eh, modra karta prinesla eh, pomembno novost, namreč eh, enotna pravila, ki eh, so vezana samo na popraševanje in višino prihodka. To je eh, ustvarilo zelo enotno ciljno skupino in tudi to je razlog, zakaj se je Nemčija odločila za modro karto. Šlo je za to, da je modra karta zapolnila vrzel, ki je obstajala v nacionalni zakonodaji. Ni pa posem jasno, koliko tistih, ki imajo modro karto, je še vedno eh, kakorkoli vključenih v nacionalne sisteme, ker to ni razvidno. Eh, in domnevamo, da nekateri, ki bi lahko pridobili modro karto, še vedno uh, imajo nacionalna dovoljenja. Uh, kakšni so torej sklepi, kar zadeva revizijo eh, modre karte? V Nemčiji pri razpravi o modri karti evropska raven pravzaprav nikoli ni igrala vidne vloge. Šlo je predvsem o zagotavljanju dostopa do nemškega trga. Slišali ste, da Švedska je imela ob času uvedbe svoj sistem, v Nemčiji pa tega ni bilo in je zato ta reforma pravzaprav prišla v pravem trenutku. Ampak vendarle, eh, modra karta je prinesla pravila, ki so bila zelo skladna z nemškim trgom in zato je bila tudi eh, tako uspešna. In pa jasno je seveda, zakaj je bila Nemčija uh, uspešna. Uh, res eh, se je potrebno odločiti za modro karto in v to smer usmeriti tudi politiko priseljevanja. In pa še zadnji komentar z moje strani. Sam mislim, da je potrebno prepričati druge države, da uporabljajo ta instrument. Eh, nihče pa jih v to ne more prisiliti. Hvala. Finally. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo dali besedo Albertu Guarisu, ki je italijanski pravnik, specializiran za delovno pravo. Ne bom predstavil samo italijanske situacije, ampak bo govoril o morebitni evropski dodani vrednosti v primerjavi z nacionalnimi schemami. Istočasno pa bo to primerjal tudi z italijansko nacionalno schemo. Izvolite. Ista parlerò soprattutto degli aspetti. Hvala lepa. Kot pravnik bom predvsem spregovoril o pravnih vidikih eh, te tematike. Eh, izhodišče seveda pa je izku, italijanska izkušnja. Italija, kot številne druge države, o katerih smo govorili, eh, beleži različne rezultate glede izvajanja te direktive. Rezultati so zelo omejeni po obsegi v 409 modrih kartic je bilo izdanih na celotnem ozemlju Italije leta 2015 od skupno 3 eh, milijone 800 eh, tisoč tujcev na našem ozemlju, večina jih eh, je v delnem razmerju. Zdaj, razlogi za to niso zgolj v sami pravni ureditvi, tu so tudi strukturni problemi preniska stopnja absorpcije kvalificirane delovne sile v našem sistemu. V Italiji govorimo o 100 tisoč italijanih, ki so zapustili v letu dni eh, trg dela, vsi z visokimi kvalifikacijami, ki so odšli v druge države, prav tako je zelo nizka stopnja zaposlovanja, eh, manj sredstev oziroma pomankanje sredstev za raziskave in pa eh, nizka stopna eksternalizacije italijanskih podjetij. In To vse pomeni, da je že zelenjanski sistem sam po sebi nekako naravnan k temu, da bi uvedli fleksibilnost, ki jo ponuja direktiva, še posebej glede na dejstvo, da je modra kartica v uh, italijanskem sistemu uh, eh, izuzeta iz kvot. Naš sistem je izrazito kvotno naravnan uh, in pri modri kartici tega uh, ni. No, mi smo imeli eh, težavo, kar zadeva uh, redno oziroma zakonite eh, migracije in zato so tudi modre kartice bile izdane v tako uh, omejenem obsegu. Uh, v času ekonomske eh, krize je bilo um, dejansko zamrzneno to vrstno zaposlovanje in dejstvo je, da bi bil ta modri kotor, ta modra kratica dejansko edini zakoniti kanal, ki je še odprt eh, in upamo, da se bo v prihodnosti to potrdilo in upamo, da bo ta predlog spremembe ohranil to možnost, da se to vključi v kvote, vendar pa se tudi lahko modre kartice izuzame iz kvot. To je zelo pomembno. Zdaj v dveh letih je torej možen prost dostop do trga eh, dela in minimalna zahtevana plača ni ravno eh, visoka, 24.700 eh, evrov, eh, torej plača, ki je primeljiva z številnimi delnimi mesti na letni ravni. No, kljub tem podatkom, kot rečeno v Italiji, zelo omejen uspeh tega inštrumenta. Potem smo skušali uvesti še dodatne elemente za fleksibilizacijo, ki sicer niso bili ne vem kako uspešni, ampak vse to kaže na to, da eh, lahko računamo eh, na to fleksibilnost. Najprej nadomestitev potrdila strani eh, pristojnih organov z samo eh, certificiranjem podjetij v okviru združen podjetij oziroma delodajalcev in podjetje lahko na ta način potem pristojnih objavi prosto delovno mesto visoko kvalificirane osebe, ne da bi na ta način morala pridobiti ne vem kakšno zadovoljenje od pristojnih organov. Potem eh, dovoljevanje vstopa delavcem, ki so nekako samozaposleni, naprimer v inovativnih zagonskih podjetjih, tu gre jasno, da za nek eh, paralelen, paralelen kanal, kajti gre za samostojno delo, ne eh, delovno razmerje, redno delovno razmerje. In tudi tu, kot rečeno, uspeh dokaj omejen. In še tretja stvar, usposabljanje v tretji državi kot eh, neka garancija za potem vstop v Italijo. z dovoljenjem lokalnih eh, skupnosti oziroma ministerstva. Tudi to je bil eden od eh, elementov fleksibilnosti mm, in na ta način se torej daje prednost delovcem, ki so se usposabili v tujini eh, in tudi na ta način se lahko ognemo kvotam. Pa vendar je tudi ta sistem narativ na omejen uspeh, ampak mislim, da bo v prihodnje zadeva lahko božno. In potem je bil še zadnji poskus fleksibilizacije in sicer črtanje ene od eh, besed, ki je bila prej v zakonu o eh, prevzajemu direktive, gre namreč za eh, torej termin relativo ad v zvezi z, šlo je torej za povezavo med poklicno kvalifikacijo in pa nazivom delovnega mesta. In torej smo omogočili tudi to, da je poklicna kvalifikacija drugačna od opisa delovnega mesta se pa vse skupaj seveda potem preverja na podlagi izkušenj, bolj kot na podlagi naziva. In menim, da gre predlog direktive v veliki meri v to smer, namreč da se kot pomemben element vrednotenja vključuje izkušnje, eh, torej triletne eh, izkušnje, Eh, in to se mi zdi pomemben element, ki ga uvajamo v naš italijanski sistem in tudi v drugih državah verjetno. To pomeni, da se mm, v kolektivnih pogodbah ne opredeljuje eh, strokovnega naziva za določena delovna mesta, ampak se predvsem eh, osredotočamo na poklicne in strokovne izkušnje, ki jih seveda potrebno ovrednotiti, vendarle pa so to kvalifikacije pridobljene na podlagi izkušenj in ne na podlagi akademskega naziva. In to torej, torej še en element uh, fleksibilnosti, ki se mi zdi zelo pomemben. Problematični vidiki, ki kljub vsej tej fleksibilnosti ostajajo in ki zahtevajo premislek v smislu te reforme, so naslednji. E, mobilnost znotraj EU, vsi smo govorili o tem, to je izredno pomemben element e, in e, to je m, mm, dodana vrednost te direktive. E, za nas, za Italijo, za druge države, ki delujejo po sistemu kvet, tudi, tudi za uh, tujce z dolgoročnim prebivanjem. In ta modra kartica daje dostop do uh, vizuma za dolgoročno prebivanje, ampak vendarle, dokler ni kvot, na ta način ne bo ta sistem rešen. Skratka, kvot ni več, eh, to je dejstvo. In eh, delavec z modro kartico bi morda potem hotel eh, postati imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje, da se bo lahko lažje premikal po trgu dela v EU v iskanju delovnih mest, ki zahtevajo visoko kvalifikacijo, ampak naše naša dovoljenja torej niso veljavna v drugih državah, zaradi tega, ker nimamo kvot. Torej, tisti, ki so že dobili modro kartico, bi po nama mnenju morali dobiti dostop tudi do drugih držav, da torej ohrani to svojo svobodo uh, gibanja. Še en eh, pomemben vidik za nas je tisto, o čemer smo govorili že na dolgo in široko, namreč uh, dostop do modre kartice za politične eh, begunce, torej azilante. 25 eh, odstotkov tistih, ki so deležni mednarodne eh, zaščite, dobiva to mednarodno zaščito na podlagi nacionalne zakonodaje. Po naši zakonodaji je torej možna mednarodna zaščita na podlagi mhm, drugih kriterijev in mislim, da s tem izgubljamo zelo pomembno no, priložnost in da to torej bi bilo smiselno vključiti sem tudi tiste, ki so deležni zaščite po nacionalni zakonodaji. No in potem še zadeva, zadnja zadeva, eh, enakopravna obravnava, torej neko jamstvo, da enkrat, ko prideš na nacionalno ozemlje, imaš zagotovljeno enakopravno obravnavo. Stara direktiva o tem govori, eh, nova direktiva tudi to eh, širi in tu izpostavlja dve pomembni zadevi. Najprej dostop tudi do uh, javnih uh, delovnih mest oziroma mest v javnem sektorju. Eh, v Italiji, kljub določbam direktive, še naprej menimo, da imetnik modre kartice, teh 409 ljudi, ne sme sodelovati na natečajih za delo mesto v javni upravi. In če bi torej sem dodali tudi javni sektor, bi merim, da na ta način tudi utegnili zadeve izboljšati. No in potem je to tudi vprašanje dostopa do sistema socialne varnosti. Tu lahko rečemo, ja, če je raven, mm, plačna raven tako visoka, ni potrebe po socialni zaščiti, no, ampak mi smo se odločili, da eh, nimamo ne vem kako visokega eh, vstopnega pragu, kar zadeva plače, vse za italijansko raven, tako da menimo, da je pomembno, da obstaja možnost vstopa v socialni sistem in zato bi bilo smiselno um, vključiti sem tudi nekaj v smislu direktive um, za um, dovoljenje za dolgoročno prebivanje, kajti to je vprašanje, ki je zelo sporno v Italiji v primerjavi z drugo direktivo, direktivo 98 za običajne delavce v narekovajih, to je torej zelo sporno vprašanje, kajti vlada meni, da mora to veljati zgolj eh, za uh, sisteme, ki so previdnost, narejeni na previdnosti schemi, ne pa tisti, ki so narejeni na sistemi uh, socialnih transferjev in zato menimo, da bi bilo potrebno vendarle razširiti to področje tudi na tisto, kar opredeljuje direktiva 109. Hvala lepa. Um, najlepša hvala. Gospa Wikström. Thank you, chair, and thanks. Najlepša hvala, gospod predsednik, in zahvaljujem se vsem, ki sodelujete na današnji seji odbora. Za nas je zelo pomembno, da slišimo vaše izkušnje, vaša mnenja. Malce čudno se mi zdi, da govorim angliško, glede na to, da imamo tukaj švedsko predstavnico, zato bom spogrudila v švedščini. Zelo lepo je, da imamo končno tukaj nekoga iz švedske za predsedniško mizo, ki v resnici govori švedsko. Najlepša hvala, Karen. Švedska je država, ki je posebna na več načinov, glede na to, da samo peščica ljudi dela z modro karto. Pomeni, da imamo model, ki dobro deluje, glede na to, da imamo močno presilinsko politiko. To pomeni, da se delodajalci s politiki dogovorijo. Mogoče bi lahko ta model tudi razširili. Sedaj se soočamo z globalno Z globalnim tekmovanjem za delovno silo, tako za visoko sposobne kot za nizko sposobljene delavce v ZDA, vsi vedo, zakaj gre, ko govorimo o zeleni karti. Če nekoga v ZDA vprašamo, kaj to je, vsi vedo, zakaj gre tudi tukaj v Evropski uniji. Pozivam pa vas, da poiščete vsaj koga v Evropski uniji, ki ve, kaj je modra karta. Ni prav, da samo Nemčija koristi to schemo za to, da pritegne delovno silo, ki jo potrebuje. Mislim, da bi bilo dobro, da bi dobili model, ki bi resnično upošteval to, da živimo v času globalne konkurence. Evropska unija mora strniti vrste za to, da pritegnemo talent in visoko usposobljene delavce. Na Šrilanki v delegaciji so nam dejali, da je Evropska unija zelo popularna, vendar pa sedaj ni več tako zelo priljubljena ne samo za visoko usposobljene delavce, ampak tudi za študente in raziskovalce. To je treba upoštevati. To ne velja samo za Šrilanko, ampak tudi za druge države po svetu. Študenti in raziskovalci se raje odločijo za druge regije, druge regije po svetu. Zato se sprašujem, kaj bi lahko storili, zato da zagotovimo, da si delavci želijo v Evropsko unijo. Predsednik vlade na Šrilanki je dejal, da bi njihovi imigranti rajše šli na Kitajsko, v Kanado, v ZDA in tam opravljali raziskovalne dejavnosti in študije kot v Evropsko unijo. Vprašanje privlačnosti in uveljavljanje blagovne znamke modre karte je zelo pomembno vprašanje. Spomnim se, ko je Franko Fratini začel z vprašanjem modre karte in takrat smo se začeli pogovarjati o tem, da bi lahko imeli nekaj podobnega zeleni karti. Nihče ni pričakoval, da bi dobili nekaj zelo podobnega. Sedaj pa trpimo za posledicami zaradi tega ker zaradi tega ne dobimo dovolj visoko usposobljenih delavci, študent, delavcev, študentov, raziskovalcev, ki se rad odločijo za ZDA in Kanado. Ne bi bil rad preveč negativen. In vem, da je Laura Korado to omenila, vendar pa smo govorili o tem tudi v prvotni različici modre karte in vesel sem, da ste to zopet omenili. Klod, lahko samo nekaj na kratko dodam. Z vidika švedske, kaj bi morali storiti, da bi zagotovili, da bi lahko dobili več kot osem obstoječih imetnikov modre karte, karte, s čim bi lahko poskrbeli za to, da bi modra karta postala bolj privlačna švedskega vedika. Naj vam povem anegdoto. Bila sem v ZDA in delila sem si taksi z eh, moškim, ko sem se peljala v ZDA. Vprašala sem ga, kako je dobil zeleno karto. In dejal je, da jo je dobil na loteriji. Seveda ne trdim, da bi mi potrebovali takšno loterijo, vendar pa moramo nekaj storiti in ukrepati, da bo modra karta postala bolj privlačna za tujce. Loterija seveda ne bom spodbujal ulaganja manjmaja glede loterije, vendar pa je res to, da je to eden od načinov za predobitev zelene karte. Naslednji je Budo. Valera. Tudi sama bom govorila švedsko. Pozdravljena Karen. Lepo je, da si prišla. z vidika drugih držav. Zakaj je tako težko premišljevati o možnosti, da bi razširili modro karto tudi na druge delavce, ne samo na visoko usposobljene. vem, da obstaja tudi tretja skupina in eh, vem, da deset minut ni dovolj za razpravljanje o teh vseh skupinah. Imamo skupino ljudi, ki so begunci, ki so v naših državah že kar nekaj časa. Nekateri teh že delajo, prispevajo, potem pa jim zavrnejo prošnjo za azil. Zakaj ne morejo enostavno ostati na mesto, da morajo oditi? To smo na švedskem spremenili, naprimer, tisti, ki so prosilci za azil, ki so že zaposleni, ki lahko sami sebe preživijo, ki jim kaže, da lahko ohranijo svoje delovno mesto, lahko dobijo dovoljene za, dela, za delo, čeprav jim zavrnejo prošno a, za azil, ker na švedskem že delajo. Zakaj je zelo, zakaj zelo težko razmišljati v tej smeri? Kako bi lahko to vplivalo na vašo zakonodajo, da bi razmišljali na način, ki bi presegal modro karto? Tudi naslednji poročevalec, naslednja poročevalka v Senci, ki je italijanka, bo lahko mogoče na to odgovorila. Barbara Spinelli. Hvala lepa, predsednik. Par eh, zelo natančnih vprašanj, da bomo lahko bolje delali na tej direktivi pod vodstvom Kloda Moraješa. Torej, zelo dobro razumem nenaklonjenost eh, Švedske, da bi ta direktiva izničila tako fleksibilne, tako dobre, dobro delujoče nacionalne scheme. Ampak, če pogledamo zdaj ta novi predlog, vidim, da člen 4 določa, da države članice lahko ponudijo ugodnejše ali pač drugačne pogoje, kar zadeva Mm, dostop do trga dela na podlagi enakopravne obravnave, člen 15, pravice eh, družinskih članov, člen 16 in pa eh, postopkovno jamstvo, člen 10 eh, in tudi na podlagi drugih členov, tako kar zadeva začasno brezposobnost, potem dovoljenje za zapustitev ozemlja enkrat, ko je pridobljena dovoljenje za dolgoročno prebivanje. Tako da obstaja cela vrsta podobnih eh, možnosti za to, da še naprej delujejo te nacionalne scheme. No, to, kar eh, želimo vprašati naš panel strokovnjakov, je, ali naj ta novi predlog, še bolj razširi možnost držav članic eh, za ugodnejše pogoje na podlagi drugih členov in za druge pravice iz tega predloga. Naprimer, v mislih imam dejstvo, da ta nov modri karton, oziroma hm, ta hm, prenovljen modri karton, sistem modre kartice, ne zadeva prosilce za azil, In če se ne motim, v švedski schemi prosilci za azil lahko dobijo delovno dovoljenje. Je ta sistem bolj konkurenčen od švedskega sistema modrega kartona? To je torej prvo vprašanje. Kakšni torej bi lahko bili tisti drugi? Eh, sektori, na katere bi razširili ta, ne zdaj opt-out, ampak eh, paralelni sistem. Še posebej imam v mislih določbe v sedanjem švedskem ali nemškem sistemu, ki so bistveno bolj um, ugodne kot uh, predlog, ki je pred nami. Bistveno je tisto, kar dela kolegica Bodil. Namreč, da je potrebno vključiti tudi delavce z nižjo stopno kvalifikacije, kot jo predvideva sistem modre kartice. Najlepša hvala. Če smo končali, damo sedaj besedo našim gostom. Karen je prva, izvolite. Ja, ja, poučete po svenske. Nadaljevala bom po švedsko. V zvezi s švedskim sistemom in s tem, da bi modra karta postala bolj privlačna za prosilce, Se mi zdi, da je bil prak plač zelo visok. Večina priseljencev je starih med 30 in 40 let in so na začetku svoje kariere, rade bi bili mobilni in mogoče struktura plač na švedskem ni najbolj primerna za to, da bi pritegnila visoko sposobljene delavce na način, kot to delajo v ZDA ali v Kanadi. In to je bil problem, ko je šlo za uveljavljanje modre karte na švedskem. Seveda obstajajo tudi prednosti modre karte v sedanjem predlogu, če to primerjamo z našo schemo. imamo namreč rok za obvestilo treh mesecev in za poslovalec na delodajalec si bo najprej pogledal možnost scheme modre karte, preden nekoga zaposli. Gre za zelo lokalno vprašanje, ko govorimo o delodajalcu, ki želi nekoga zaposliti, pregledati pa mora zelo zapleteno zakonodajo. Poenostavitev je tukaj ključnega pomena. Modri karton ima seveda bolj rožnato prihodnost lahko, ne da bi bilo treba za to odpraviti sistem, ki že zelo dobro deluje. Mislim, da je nujno, da ohranimo nacionalne scheme, ki bi delovale usporedno z modro karto. Gre namreč tudi za skupine delavcev, ki jih mi potrebujemo na švedskem. Situacija je mogoče drugačna v drugih državah. Mi ne potrebujemo samo visoko sposobljenih delavcev, ampak potrebujemo tudi drugačne delavce. glede na število prosilcev za azil, ki smo jih sprejeli na švedskem. Tudi to verjetno vpliva na upravo zakonodaje. To predstavlja spodbudo za to, da skušamo integrirati priseljence čim hitreje. Kajti, če že delate štiri mesece in da imate možnost, da ostanete še leto dni, potem lahko iz prosilca za azil postanete delavec. To je zelo privlačno za prosilce in tudi družba si tega želi. Ne vem, če bom s tem odgovorila na vaše vprašanje. In še Gvido Gajs. Torej, naj povem še srednjo sposobljenih delavci na, v Nemčiji smo ugotovili, da potrebujemo tudi srednje usposobljene delavce v naši industriji, še posebej v zdravstvu, naprimer medicinske sestre. Naleteli smo na velik problem v Nemčiji in to je priznavanje kvalifikacij iz tujine. Kvalifikacije oziroma diplome in spričevala iz tretjih držav so tako zelo raznoliki, da jih je zelo težko priznati. Zato bi tukaj morali modro karto še izboljšati z nemškega vidika. Modro karto je zelo težko prilagoditi na dejanske potrebe, kajti zelo je zelo težko je gotoviti, katera kvalifikacija, katera diploma ustreza nemški različici. Torej, po 21-23 mesecih lahko imetnik modre karte dovoli, eh, dobi stalno dovoljenje za bivanje. Torej, to ni tako zelo neprivlačen pogoj. Kako bi lahko postali bolj privlačni? V Nemčiji ugotavljamo, da Goethe inštituti zunaj Nemčije ugotavljajo vedno večje popraševanje po učenju nemščije in da ne more zadostiti vsem potrebam. Tudi s takšnimi tečaji jezika lahko spodbudimo, da se tujci odločijo za priseljevanje v Evropsko unijo. Najlepša hvala, Alberto. Grazie. Hvala. Ja, predvsem bi rad povdaril, da mi nimamo nobene težave v smislu konkurence med nacionalnimi schemami in uh, modro kartico, ampak vse sodi v kontekst eh, posodobitve te scheme. Kaj ti rešitev problema, eh, ki jo ponuja modra kartica pri nas, je res eh, izredno omejena, kaj ti vprašanje kvot je tisto, ki je ključno in zato je ključnega pomena, da se stvari tu razvijajo naprej po drugi plati. Potem glede povedanega, kar zadeva razširitev na prosilce, ne šlo do vprašanja švedske eh, kolegice. Namreč tudi v Italiji poteka razprava o tem, kako ovrednotiti možnost za to, da bi tudi tisti, ki jim je bila zavrnjena prošnja za azil, eh, da se jim vendarle omogoči ostati na nacionalnem ozemlju na podlagi tega inštrumente. To je razprava, ki še poteka pri nas, eh, dejstvo pa je, da so pri nas eh, roki za obravnavo vlog zelo dolgi in veliko stvari se lahko zgodi v čakanju na odgovor. Eh, zdaj, če nekdo vstopi v sistem modre mm, kartice, je to lahko ena od morebitnih rešitev, da potem pač najde zaposlitev. Naše, povem, naš trenutni sistem, kar zadeva kvalifikacije, je sistem, ki priznava tudi relativno niže stopnje eh, kvalifikacij. E, raven kvalifikacije po ravni istat e, je tudi ne vem, na ravni turističnega delavca, kar ni zelo visoka raven. Tako da povezava kot sem dejal prej, bolj z izkušnjami eh, kot pa z akademskim nasivom je nekaj, na podlagi česar bi lahko razširili možnosti za uporabo tega sistema. Kar pa zadeva možno eh, izjemo, tu bi prelagal možnost, da se razširi ta sistem tudi na tiste, ki so predmet eh, zaščite tudi na podlagi nacionalne zakonodaje, ne na podlagi mednarodne zakonodaje. Ker je tudi teh je kar nekaj. Hvala lepa. Um. Najlepša hvala vsem trem govornikom. Videli smo zelo zanimiv pogled, ne samo v scheme, ampak tudi v dialog in v razpravo. Najlepša hvala za vse. Poročevalci v senci bodo upoštevali vse, kar smo danes slišali, to vam lahko zagotovim. Sedaj gremo na zadnji sklop javne predstavitve. Zaprosil bi gospod Gertri Lano, da pride sem k meni, je više regionalna strokovnjaka za migracije, delovne sile in človeko razboj pri mednarodni organizaciji za migracije. Sedaj bo postavila vse v kontekst ne samo migracij, delovne sile, ampak tudi o politike Evropske na področju delovnih migracij, ki presega modro karto. Glede na to, da zamujamo s časom, bi vas zaprosil, da se omete na 10 minut, tako bomo imeli čas še za dodatna vprašanja poslancev, ki so ostali tukaj in so si vzeli čas današnji večer. Gospa Lano, izvolite. Najlepša hvala. Imam to čas, da sem zadnja govornica. Poskušala bom biti čim krajša. Imenujem se Hertrui Lano, delam pri Mednarodni organizaciji za migracije kot strokovnjake za migracije delovne sile. Rada bi govorila o področju, ki presega modro karto in ne samo o visoko kvalificiranih delavcih. Govorila bom o prihodnih spremembah, o demografskih spremembah, o odzivu Evropske unije in zaključila z nekaterimi priporočili za vašo obravnavo. Če si pogledamo kontekst, mislim, da se vsi zavedamo tega, da se prebivalstvo Evropske unije hitro stara, Zato lahko pričakujemo, da bomo imeli vedno manj delovne sile. Eurostat napoveduje, da bomo leta 2060 imeli primankljaj 19 milijonov ljudi v zvezi z delovno silo. Jasno je, da moramo ukrepati. Zato je jasno tudi, da moramo preučiti možnost migracij delovne sile, zato da lahko zagotovimo konkurenčnost Evropske unije in da lahko nadaljujemo z gospodarsko rastjo. ne drži samo, da je zaželjeno, da imamo več migracij delovne sile, ampak je to neizogibno za celotno Evropsko unijo, kajti prebivalstvo se stara v drugih regijah, še posebej na globalnem jugu pa prebivalstvo raste, delovna sila ravno tako vsako leto. Vsako leto je več kot 40 milijonov novih prišlikov na trgu dela, še posebej na jugu v subsaharski Afriki med drugim ki ne morejo absorbirati vseh teh novih prišlekov. Zato bo vedno več pritiska mladih na Evropsko unijo, ki iščejo zaposlitev. Če se pogledamo dejanske potrebe trga dela v Evropski uniji in pričakovanja za prihodnost, slišali smo že, da ne gre samo za visoko kvalificirane delavce. Največji delež služb je še vedno nekvalificiranih delovnih mest. Če si pogledate 20 najmanj končnih 20 odstotkov. Zadnji 20 odstotkov se, tukaj gre za visoko kvalificirane delavce. Prvi 10 odstotkov pa so kuhari, um, jeklarska industrija, mizari, natakari, vodovodari, električari in tako dalje. Jasno je, da v Evropski uniji moramo premisliti o tem, da bi odprli nove kanale za prihod migrantov, delavcev in to ne samo za visoko kvalificirane. Veliko krat slišimo vprašanje, saj je v Evropski uniji brezposelnost zelo visoka, še posebej na, v južnih evropskih državah, jih ne moramo pokriti z lastnimi državljani. Odgovor je ne, kaj ti. Mm, ne pride vedno do skladnosti. Če niste električar, enostavno ne morete upravljati tega delovnega mesta. Včasih pa ljudje tudi niso pripravljeni na selitev. Veliko sektorjev sedaj računa na priseljence z nizkimi kvalifikacijami. Evropska politika pa ne predvideva zakonitih kanalov za takšne priseljence. Zakaj? zaradi političnih razlogov in ne zaradi razlogov, ki bi bili povezani s trgom dela. Če si pogledate eh, mnenje in predstava, ki obstaja o priseljencih v Evropski uniji, je ta predstava ponavadi negativna. Opravili smo raziskavo in edina regija na svetu, ki meni, da, so, da je priseljevanje negativno, je Evropa. Tako da je za politike zelo težko razvijati zakonite migracijske politike v takšnem ozračju. Veliko politik je oblikovanih zaradi strahu, zaradi napačnega razumevanja, ne pa na podlagi strateških odločitev, s katerimi bi predvidele potrebe v prihodnosti. Veliko se tudi ide, da če ne bomo odprli zakonitih kanalov, potem nizko kvalificirani ne bodo več prihajali, še vedno bodo prihajali, kajti potrebe še vedno obstajajo in delodajalci bodo še vedno zaposlovali na nezakonit način, nereguliran način, kar seveda ni dobro in ni najboljša rešitev, če želite zaščititi pravice priseljencev. Kakšen je odziv Evropske unije in politike Evropske unije? Obstaja konsens glede tega, da mora Evropska unija izboljšati kanale za zakonito priseljevanje, zato da lahko zadostijo potrebam na trgu dela. Jasno je, da imamo novo migracijsko politiko, evropsko agendo, ki govori o tem, da potrebujemo nove kanale za migracije, vendar pa se omejuje samo na visoko kvalificirane delavce. Če si pogledate se danji politični okvir, vidimo, da imamo razrobljen razdrobljeno področje, imamo politiko, ki se nanaša na sezonske delavce, na študente, na raziskovalce, na visoko kvalificirane in seveda je do tega zaradi političnih razlogov in zaradi tega, ker eh, države članice ne želijo storiti koraka naprej na področju zakonitega priseljevanja. Obstajajo pa tudi posledice tega. Če si pogledate politični načrt za zakonito preseljevanje iz leta 2005 in se pogledate cilje, potem vidite, da moramo se odzvati na staranje prebivalstva, da moramo zadostiti potrebam na trgu dela sedaj in v prihodnosti in da moramo graditi gospodarstvo, ki temelji na znanju. Če si to pogledate, ne moremo delovati samo na področju visoko kvalificiranih delavcev, ampak moramo pogledati tudi področje uporabe, vidite, da, vidite, vidite, da potrebujemo tudi srednje kvalificirane, nizko kvalificirane delavce in če se pogledate leto 2016, po tem letu nismo veliko storili, kaj ti nekvalificiranih delavcev sploh ne upoštevame. Če si pogledate politiko in odziv Evropske unije in da zaključimo v pozitivnem smislu, če si pogledate migracijo, trg dela, potem lahko pogledamo tudi integracijo tistih, ki so že tukaj. V zadnjih časih je v Evropo prišlo veliko ljudi in če si pogledate statistiko priseljencev in tistih, ki so pod mednarodno zaščito, potem vidite, da migranti ne dobijo služb, stopnja zaposlenosti je nižja kot pri lokalnem prebivalstvu, niso visoko kvalificirani, tudi tukaj moramo ukrepati. Zato pozdravljamo nov akcijski načrt za integracijo, ki jo je sprijela komisija. Mislimo, da je tudi to lahko korak naprej za to, da zadostimo potrebam na trgu dela in da lahko spodbim zaposlitev tistih, ki so že v Evropi. Še dve minuti imam. In naj zaključim z ključnimi priporočili za vašo obravnavo. Izboljšati moramo način zbiranja podatkov, zato da migracijska politika temeli na dejstvih in na dejanskih potrebah trga dela. Veliko politik je inspiriranih eh, strahom, z nepoznavanjem in prepričati moramo ljudi, zakaj so te politike dobre in zakaj jih potrebujemo. Drugič, migracijska politika mora upoštevati vse ravni kvalifikacij in slišali smo, da ne zapotrebujemo nizko kvalificirane ljudi, eh, z njimi. Ravno tako lahko prispevamo k ra gospodarski rasti v ključnih sektorjih, kot je kmetijstvo. Naprimer, kmetijstvo lahko ohranjamo v Evropi samo z nizko kvalificirano delovno silo, ki prihaja iz tujine. Kako lahko zagotovimo varnejše kanale za migracije delovne sile? v nekaterih državah članicah imajo nizko kvalificirani delavci zelo malo priložnosti za to, da na zakonit način pridobijo delovno mesto. In za konec mislim, da to presega zakonodajo in to, da, kako Evropska unija gleda na priseljence in na raznolikost. Če želimo pritegniti priseljence, moramo poskrbeti za to, mm, da je Evropska unija prijazna do priseljencev in da začnemo verjeti v to, da priseljenci lahko pozitivno prispevajo v naših družbah. Najlepša hvala, da ste nas opomnili na ključna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo na tem področju to skušamo vsi, zato si prizadevamo vsi in zato bomo delali še naprej. Imate vprašanja, imate dodatne predloge, pripombe, ki želite, da jih zapišemo v zapisnik, potem je sedaj pravi trenutek gospa Valero, Jean Lambert, še kdo? Gospa Valero? Svenske je. Yeah. kanske ska vänta så att du får på dig lurarna. Eh. Ja, bom, bom počekala, da si nadenete slušalke. Torej, Cecilija je že spregovorila o pomenu vprašanja, namreč eh, sila privlačnosti ni dovolj velika, da bi ljudi to ognalo sem, ampak to ni zgolj zaradi dejstva, da obstajajo tudi neki drugi konkurenti, ampak je dejstvo tudi to, da naša eh, družba ni tako zelo sprejemljiva oziroma <laughs> ni, ni tako odprta. Eh, ksenofobija, rasizem, veliko ljudi, ki bi morda si bili želeli priti k nam, ampak poslušajo in vidijo potem, kaj se dogaja, kakšne emocije prevladujejo v naših družbah in eh, so zadržani. Tako da tudi to je zelo pomemben element zakaj je ta privlačnost eh, nižja. Zdaj za nove prišleke, ja, seveda je to pomembno, treba pogovoriti tudi o tistih, ki so že tu, o tistih, ki bežijo pred vojno, o prosilih za azil, o beguncih, tudi te je treba integrirati in eh, omogočiti dostop do dela. So pa to tudi tisti, ki prihajajo od drugot, eh, ne le iz bojnih območij. Ljudje pričkajo sredozemlje in tam umirajo. In, menijo, da nimamo dovolj prostora za njih. Tako da treba je vedeti, da je tudi tu pomembno postaviti nek zakonit način vstopanja na evropsko ozemlje, namesto da se jih sili v to, da uporabljajo ta nevarna pota. Zdaj, tu ne govorim zgolj o tej direktivi, o modri kartici, ampak tudi za druge, za druge skupine, so rešitve, ki bi jih lahko uporabili za metode dela, za eh, vrste učinkovite zakonodaje, tudi za tiste ljudi, ki morda ne prihajajo nojno iz vojnih območij. Hvala lepa še Jean Lambert. Že prej smo omenili, da odbor za zaposlovanje in socialne zadeve ima tudi jasna pooblastila na tem področju. In Džin eh, je, hvala Bogu, članica obeh odborov. Ja, hvala. Nekoliko bi se rada navezala na nekaj, kar je izpostavila že Bodel. Namreč, ko smo v preteklosti obravnavali sistem modre kartice, je bilo rečeno, da nekatere države članice, ki so poskušale novačiti, predvsem eh, primer, ki bode oči, so nemška podjetja, ki so iskala eh, informatike v Indiji in rezultat je bil ta, da je večina tistih, ki so jih eh, skušali zaposliti, videla Evropo kot rasističen prostor. Skratka, to je to, mm, kar ste vi omenili prej, da smo eno tistih območij v svetu, ki jih razumejo kot takšnega. Tako da treba se bo lotiti tudi spremljajočih ukrepov, ki jih imamo, kar zadeva prepoved diskriminacije in zakonodajo na tem področju, mm, da bo to torej delovalo in da okrepimo eh, vse naše organe, ki so pristojni za enakopravnost. Potem pa je tudi vprašanje delodajalcev in sindikatov, ki se morajo lotiti teh vprašanj. Potem, kar zadeva raven plač, Švedska zagotavlja zelo visoko raven kolektivnih pogajanj, eh, številne druge države nimajo tega na tako visoki ravni. In eh, to je zdaj zamisel, da naj države članice imajo diskrecijsko pravico pri določanju takšnih eh, plačnih pragov. Se vam zdi to smiselno ali pa menite, da je bilo bolje, da imamo nekaj bolj poenotenega. Prav tako me zanima, ali se vam zdi, da bi lahko storili več, kar zadeva priznavanje poklicnih kvalifikacij, tako za tiste, ki prihajajo v Evropo, kakor tudi za potrjevanje kvalifikacij pridobljenih tu, predn se ljudje potem vrnejo v svoje države, torej v tretje države. No, ko, ko že imam besedo, bom zdaj kar nanizala vsa vprašanja. Mm, pravica članov družine do dela v režimu modre kartice, mm, češ da naj bi to podvrgli sistemu preskusa trga dela. Torej, ali dejstvo, da prihajate sem, da boste dobili delo in ali potem dejstvo, da vaš eh, partner eh, ali soprog, soproga ne sme delati, ima potem vpliv na to odločitev, kajti visoko kvalificirani ljudje imajo ogromno izbiro, kam iti, če ste zdravnik, si praktično lahko dan danes izbirate, kam boste šli. Tako da, če hočemo biti privlačni kot destinacija, je vprašanje, kaj kaj vse je še potrebno storiti. Hvala lepa. Verjetno bodo tudi drugi kolegi komentirali to, kar je bilo rečeno. Želi še kdo besedo? V zaključek? Ne? Dobro. Hvala lepa, potem pa, če se lahko odzovete, naslišamo. Ja, bom poskusila. Torej, najprej hvala lepa za te zelo zelo koristne in zanimive komentarje in vprašanja. Zdaj, kar zadeva ekonomsko migracijo in dejstvo, da niso vsi, ki prihajajo v Evropo, deležni mednarodne zaščite eh, in kaj lahko Evropska unija stori za to. Ja, to je zelo težko vprašanje, na katerega verjetno niti nimam odgovora, ampak eh, kot prvo naj povem, da moramo poskusiti odpreti nekaj novih kanalov za delovne imigrante. E, to ne bo pomenilo, da bodo vsi lahko to uporabili, ampak vse tisti, ki imajo tista znanja, tiste veščine, ki jih potrebujemo, e, ne nujno zgolj tisti visoko kvalificirani, lahko torej vstopajo k nam e, po redni poti, ne da prečkajo morje splovili. Kajti, ko popraševanje obstaja, ljudje prihajajo, ne gre zgolj za tiste dejavnike, ki ljudi odganjajo iz njihovih držav, ampak gre tudi za to, da so veščine, ki jih potrebujejo tu in ljudje vedo, da če bodo šli v Italijo, bodo pač našli neko delo, če tudi nimajo vseh dokumentov. Tako da to mislim, da je eden vidikov, ki, je, ki jih je treba upoštevati. No, potem še tole. Mislim, da ste spraševali tudi po tem plačnem pragu in ali je to nekaj, kar mi razumemo kot koristno. No, jaz bi dejala, da je način, kako ta plačni prag določa trenutna direktiva o modri kartici, zadeva ni ravno koristna. Menim, da je to previsoko, to ne upošteva razlik med eh, panogami, morda nek specialist področja informacijske tehnologije bistveno bolje plačan kot nekdo, ki je velik strokovnjak na drugem področju, potem tisti, ki so novi na trgu delu, eh, raziskovalci, iskalci prve zaposlitve, eh, so potem na ta način tudi izključeni. Tako da menim, da je ta predlagana sprememba vsekakor dober korak naprej v pravo smer, saj se ta plačni prak niža, prav tako se razlikuje med eh, običajnimi izkušnjami delavci in pa študenti oziroma mladimi delavci. Kot rečeno, v švedskem sistemu se upošteva kolektivne pogodbe in plačna razmere, ki so določena tam. Morda je to eden od sistemov, ki bi bil smislen za premisle. Kar zadeva priznavanje kvalifikacij, seveda je zelo težko ljudi integrirati, če ne priznamo njihovih kvalifikacij in e, znanj in veščin, kajti ne gre zgolj za formalno pridobljeno izobrazbo, ampak gre tudi za veščine in znanja pridobljena v neformalnih oblikah učenja in to je vprašanje, kako to ovrednotiti. In tu mislim, da je potrebno razviti več orodij, več sistemov, da ugotovimo, kako to harmonizirati, ker zdaj imamo situacijo, kjer morda ena država priznava neko kvalifikacijo ali neko veščino, druga pač ne. Tako da to, kot rečeno, ni enostaven proces. No, kar pa zadeva pravico družinskih članov do dela in da je to omejeno eh, z preizkusom trga dela za družinske člane imetnikov modre kartice. Tega nikakor ne podpiram, mislim, da s tem nikakor ne izboljšujemo privlačnosti eh, tega sistema modre kartice in eh, na koncu koncu tudi brez tega preizkusa, to še ne pomeni, da bo oseba našla zaposlitev, še vedno mora izkazati, da ima Eh, zanimiv profil za delodajalca in da je nek delodajalec eh, zainteresiran. In če je nek delodajalec zainteresiran za zaposlitev takšne osebe, res ne vidim eh, vprašanja, zakaj oziroma razloga, zakaj bi zahtevali dodatni preskus trga dela. No, še zadnja zadeva, kar zadeva politike za delovne migracije nižje kvalificiranih delovcev. To je težko narediti v tem kontekstu, kajti tu je področje uporabe zelo jasno definirano, potrebovali bi drugačne inštrumente. Je pa to potrebno, kajti številne države članice nimajo nacionalnih politik ali nacionalnih sistemov, ki bi delovali. Švedska ima takšne sisteme, druge države pa ne in še vedno imajo to potrebo. Države kot so Poljska, Litva in, teda, in tako naprej eh, dejansko zaposlujejo vse več uh, eh, niže kvalificiranih delavcev iz njihove sosečne, iz Gruzije, Moldavije in tako naprej. In eh, te države imajo v bistvu težave pri vzpostavljanju ustreznega sistema za obvladovanje teh eh, gibanj. In tu bi vsekakor podprla nek evropski sistem, ki bi te države usmerjal pri obvladovanju hm, zakonitih migracij srednje in niže kvalificiranih delavcev. Hvala lepa. Preden eh, odidemo, kolegi, eh, velika zahvala eh, vam in vsem sodelujočim v panelih in tudi vsem poslancem, ki ste ostali do samega konca. Naj tudi povem, da nima ravno smisla delati nekih zaključkov predsednika glede tako zapletene teme, kot so delovne migracije, ampak naj povem, da bo naša naloga nekako stopnjujoča. Kajti naš odbor, in vem, da je to velja tudi za področje delavcev eh, in oziroma študentov in raziskovalcev, gre za vprašanje, ki je zelo. sporno eh, v širšem kontekstu. In eh, danes smo videli, da je tu več vprašanj vezanih na suverenost, na integracije. Jean Lambert je omenila vprašanje privlačnosti ali neprivlačnosti EU v očih eh, tujcev, rasizem in tako naprej. To so vse zelo kompleksne teme. Naša naloga je pa, da na koncu koncev pripravimo nek kompetenten predlog, da se bo ta koncept zakonitega priseljevanja ohranil pri življenju, kajti sicer ne bo šlo za holističen pristop, ne bomo ponudili neke dodane vrednosti in ne bomo predstavili nekega jasnega sočutnega pristopa k zakonitim migracijam. To je žal zelo kompleksno področje in mislim, da Evropska unija tu izgublja po eni strani nismo ravno vabljivi za, za visoko kvalificirane ljudi, po drugi strani pa imamo težave z enotnim evropskim azilnim sistemom, imamo hude težave z integracijo. Tako da naša naloga je, da se kar se da močno osredotočimo na to, da bo ta predlog kar se da dober in mislim, da imamo veliko srečo, da imamo takšne pogajalce oziroma poročevalce v senci, kot jih imamo. Mislim, da bomo lahko pripomogli k temu, da bo ta predlog ugleda luč sveta in eh, ko se bliža novoletni praznik, mislim, da bomo lahko začeli z srečenji poročevalcev v senci in eh, mislim, da bodo stališče, ki smo jih danes slišali, tudi našla svojo pot v te razprave. Tako da hvala vsem za vašo pomoč danes, za to razpravo o zelo kompleksnem eh, in pomembnem vprašanju zakonitih emigracij. Še enkrat hvala organizatorjem in sekretarjatu odbora Libe za pripravo